dragi kolegi dragi prijatelji dobrodošli tu v našem parlamentu na petem srečanju ki ga organiziramo v okviru odbora za gospodarske in denarne zadeve in zato mi je v veliko čast in v veliko veselje da lahko sedaj otvorim naše dvodnevno srečanje. Ravno tako nas veseli in nam je v čast, da imamo znotraj našega odbora tudi kolega iz Češkega senata, tu na moji levi, ter da lahko sprejmemo med nami kakšnih sto predstavnikov nacionalnih parlamentov, ki predstavljajo skoraj vse države članice Evropske unije. Zato se vam res toplo zahvaljujem za vašo udeležbo. Še preden se lotim govora o analizi situacije, s katero se soočamo sedaj v Evropski uniji ter vi v vaših državah in v vaših nacionalnih parlamentih, bi vam želela podati nekaj tehničnih informacij. In sicer najprej bi vam želela povedati, kakšen je naš program. Pred nami sta dva delovna dneva. Danes bo Evropski komisar Almunija govoril o prenovi investicijskega sistema in eh, glede na to, da bo med nami gospod komisar, bomo skušali tukaj razumeti, kaj to so najboljše prakse. Prisluhnili bomo vašim pričevanjem, vašim izkušnjam o tem, kako je najlažje soočiti se z izzivi, ki so skupni vsem nam. Še zlasti, kar zadeva vzpostavitev programov za oživitev gospodarstva, lahko gotovo poveste o tem, kako je pri tem udeležen vaš nacionalni parlament ter kako ste se lotili uresničevanja takšnega oživitvenega načrta. Na to bomo imeli med, seboj, eh, med nami tudi gospoda Filipa Meštata, predsednika Evropske investicijske banke in poskušali bomo govoriti o tem, kakšni so možni načini za investicije, inovativni, novi investicijski načini, ki se lahko pojavijo, tako kot mikrokrediti oziroma subvencije za mala in srednja podjetja. Torej, to je zelo pomembna tema za razgovor. Poleg tega bomo danes govorili tudi z visokim funkcionarjem mednarodnega denarnega srada, žal je gospod Butros Butros Gali zadržan v Kuala Lumpurju in eh, ni mogel od tam odleteti danes v Bruselj, zato ga med nami danes žal ne bo. Vendar pa bomo imeli med seboj dva evropska komisarja, komisarja Lasla Kovača, ki je Eh, odgovoren za finančno vprašanje ter gospa Neli Kruz odgovorna za vprašanja konkurenčnosti in to je tema, ki eh, nas danes gotovo zelo zanima. Jutri pa se bomo pogovorili tudi s češkim ministrom za finance, ki trenutno predseduje svetu ECOFIN. Um, <clears throat> to je gospod Kalušek ter gospod Bini Zmagi član izvršilnega odbora Evropske centralne banke in ki se bo z nami pogovarjal o izzivih na področju nadzora. Tako, dobili ste tudi seznam udeležencev ter dva dokumenta, za katera vas prosim, da jih imate s seboj. Ta dva dokumenta zgledata enaka na prvi pogled, ampak sta različna v resnici. Tukaj gre za dva dokumenta. Prvi, v prvem so zbrane analize naših strokovnjakov v Evropski uniji, ki se sprašujejo o makroekonomskih temah ter o, temah, o finančnih temah. Te strokovnjake, ki redno z nami sodelujejo, smo prosili, da analizirajo in si ogledajo vrednotenje teh vprašanj, tako z evropskega kot neodvisnega vidika, torej vrednotenje delovanja teh načrtov za oživitev ter njihove učinkovitosti in sicer z dveh vidikov, torej načrti za oživitev ekonomije ter vprašanje nadzora na drugi strani. No, imamo dva dokumenta, kot sem že povedala, eh, Nažalost sta na voljo samo v angliškem jeziku, ampak pripričana sem, da jih boste vseeno lahko s pridom uporabili. Potem pa kar zdeva analizo trenutne situacije, kot jo vidimo v Evropskem parlamentu, o tem vam bom spregovorila sama, na to pa bom dala besedo predstavniku eh, Češkega senata in na to še gospodu komisarju na moji desni. No, naj povem, da ti peti parlamentarni dnevi, ki jim sedaj predsedujem, zame pred, predstavljajo lepe in težke občutke. Mm, lepe, vendar polne čustvenega naboja, zato ker nas bodo nekateri kolegi zapustili sprostili ob koncu tega sklica parlamenta, težki občutki pa zaradi te hude gospodarske, socialne in denarne krize, ki jo Evropska unija sedaj doživlja in ki je najhujša, odkar Evropska unija obstaja. In mislim, da kadar se vsak od nas vrača v svojo državo, nas prizadene, ko vidimo, kako zelo se naši državljani obračajo na nas, na vas, poslance v nacionalnih parlamentih, ter na nas, evropske poslance obračajo se na nas in pričakujejo, da eh, bomo lahko pomagali pripraviti rešitev za to situacijo. Ta kriza se je sprožila v Združenih državah Amerike in sedaj eh, je prizadela že vse regije na svetu. Dan danes ni več zaradi globalizacije možno razlikovati med enim in drugim predelom sveta. To ni več možno. In zaradi tega je sedaj situacija takšna, da moramo oblikovati kratko, srednje in dolgoročne odgovore, ne da bi se ti odgovori bili v protislovju med seboj. In hkrati moramo usporedno delovati na več ravneh, na nacionalni, evropski ter mednarodni. Ne smemo namreč se znajti v taki situaciji, da bi rekli, oh ne, to je svetovna kriza in treba jo reševati na svetovni ravni in šele potem bomo našli za njo rešitev na nacionalni ravni. Ne, istočasno se moramo zadeve lotiti na vseh treh ravneh, glede na to, da je naloga, ki jo imamo pred seboj, zelo težka. Poleg tega upam, da bomo v teh dveh dneh lahko pripravili nek pregled evropskega delovanja na gospodarskem in finančnem področju, ampak krajši kot nek samo všečen pregled vam predlagamo, da bi ta trenutek izkoristili, da bomo skupaj razmišljali o tem, kako lahko skupaj najdemo odgovor na to krizo in kako lahko najdemo nove poti za izhod iz nje. Danes se soočamo z globalno krizo, ki jo je sprožil poraz eh, teh um, slabo zavarovanih kreditov, subprimes in njihovih posledic. In sedaj je naša prednostna naloga ta, da skušamo obrniti tok, da skušamo stabilizirati naša gospodarstva in unesemo ponovno red v naš finančni sistem, da bo boljše deloval in da bo lahko financiral naše gospodarstvo. Zato moramo delovati hitro, učinkovito, moramo biti ciljno usmerjeni, pri tem se moramo usklejevati ter dogovarjati. Delovanje na nacionalni ravni je nujno potrebno in eh, mislim, tu predvsem na razne proračunske in davčne vzpodbude, ki se vzpostavljajo v velikem številu držav članic. Ampak na kratek in eh, dolgi rok potrebujemo predvsem usklajevanje naših eh, dejanj, našega delovanja, zato da bomo prišli do rešitve. Finančna ureditev ter vprašanje nadzora niso, nista novi temi za Evropski parlament. O tem smo že veliko krat govorili in gotovo se spomnite, da smo tudi lansko leto na naši razpravi v prisotnosti barona Lanfalusija govorili o tem. V dveh nedavnih poročilih, ki sta zelo konkretne narave, smo ravno tako govorili o tem, da potrebujemo nek celovit nadzor nad čezmejnimi skupinami. In danes lahko kot Evropski parlament ugotavljamo, da dobivamo kar veliko število predlogov za spremembo obstoječe finančne zakodaje, vendar pa vam moram priznati, da imamo zelo pogosto občutek, da je lahko delo zakonodajalca na tem področju kar precej frustrirajoče. Občutek imamo namreč, da pripravljamo zakonodajo na eh, neki majavi arhitekturi, ki še nima dobro definiranih ali stabiliziranih temeljev in da je naš pristop sektorski pristop, ki je pogosto zastarev. In kljub vsej volji, ki smo jo izkazali v zadnjih letih, moramo priznati, da se je Evropa vse prevečkrat zadovoljila s tem, da je svoje trge odprla konkurenci in skušala ujeti inovacije različnih akterjev na teh trgih, ne da bi pri tem res pazila, da te inovacije ne bi porušile ravnovesja in stabilnosti finančnih trgov. Danes torej so težave velike od komisije, Evropske komisije zahtevamo naj prevzame svojo vlogo arhitekta, da hitro reagira in se zauzame ter posluša in prenese v evropsko zakonodajo izsledke skupine strokovnjakov, ki jih predseduje Jacques de la Rozier. Zelo veliko pričakujemo od te skupine za naše trge, da bodo ti trdni, likvidni in moderni, da bodo služili financiranju gospodarske strategije Evropske unije ter da bodo služili energetski neodvisnosti ter prispevali k boju proti klimatskim spremembam in e, za socialno kohezijo. Naš model finančnega nadzora pa ni treba, da išče navdih nekje daleč za to, da se bo postavil na noge. Nek sistem evropskih nadzornikov na podlagi modela evropskega sistema centralnih bank bi že omogočil to potrebno sinergijo med nacionalno ekspertizo ter evropskim povezovanjem akterjev ter nadzornih organov. V taki schemi bo Evropska centralna banka tista, kateri bo treba priznati tudi nadzorno vlogo. Iz te krize izhaja Evropska centralna banka v nekoliko boljši luči, njena vloga je nekoliko povečana in v prihodnosti bomo morali razmisliti oziroma za prihodnost moramo razmisliti, kakšno strukturo Evropska unija res potrebuje. Gotovo bomo morali reorganizirati v določenih vidikih delovanje komisije in še zlasti, kar zadeva makroekonomska vprašanja ter finančne zadeve, bomo verjetno morali to združiti v eno samo službo. No in kar zadeva eh, ekonomsko-gospodarsko oživitev, bistveno je, da ne bomo pri tem noro zasledovali samo ciljev, ki jih želimo doseči v smislu denarne stabilnosti ter javnih izdatkov. To jaz imenujem svetilnik, pri čemer pa morda lahko pozabimo na vse flote recesije, ki so nekje osamljene ter odrinjene na nevarno. Eh, območje, kjer vsak skrbi samo zase in kjer je doma protekcionizem ta območja, nevarna območja obstajajo in eh, pri tem mislim predvsem na to, kako države članice ne želijo dovoliti uporabe proračunske rezerve v višini 5 milijard za evropsko razsežnost gospodarske oživitve. In kljub številnim govorom, ki so zelo katastrofične narave, eh, sama ne mislim, da bo to povzročilo razpad evroobmočja. Stroški izhoda iz evroobmočja bi bili tako visoki, da se mi to sploh ne zdi možen scenarij. Ampak tudi tukaj moramo biti eh, inventivni, moramo se izogibati raznim blokiranjem in razmišljati moramo o tem, kakšne prednosti nam prinaša to območje. Letos praznujemo deseto obletnico obstoja evra. Nekateri izmed nas ste se ravno kar pridružili v to območje, drugi delajo na tem področju že veliko časa. Vsekakor to je delo, ki zahteva od nas veliko prizadevnosti. In ugotavljamo, da je med državami še vedno velikih, veliko velikih razlik, kar zadeva obrestno miro, naprimer, in posojila na finančnih trgih in tako naprej vse to, kar se dogaja, ne bi bilo zaskrbljujoče, če se pojav ne bi še bolj širil. In ravno tako ta pojav kaže na izgubo zaupanja v pakt stabilnosti ter rasti, ter v logo trgov. In glede na to mislim, da potrebujemo neko novo strategijo. Strategijo, ki bi jo sama imenovala tisti, ki daje in na drugi strani tudi tisti, ki daje in države članice bi morale sprejeti to, da morajo svoj dolg v višini 60% svojega BDP-ja zavarovati. V zameno pa bi bilo treba ustvariti učinkovit in proaktiven sistem multilateralnega nadzora, neke vrste evropski uh, eh, FMI. Uh, Eh, neke vrste mm, denarni sklad euroobmočja, naprimer. In naj vas spomnim, da so Združene države Amerike zato, da bi se borile proti takšnim neravnotežjem, eh, namenile 30 odstotkov svojega federalnega proračuna. Mi smo pa od tega še zelo, zelo daleč. In zato za konec lahko prepričano povem, da v tem trenutku, ko vsi razmišljamo o tem, kaj bo pomenila ta druga faza, načrtov za ponovno oživitev, ko vsak izmed nas pripravlja načrt za prihodnje faze za gospodarstvo v Evropski uniji ter v G20, v trenutku, ko Evropska komisija pripravlja spomladanski Evropski vrh ter izredni vrh Evropske unije, mislim, da je ravno to naše srečanje odlična priložnost za izmenjavo naših mnenj, skrbi ter Eh, elementov za razmislek o prihodnosti. Najlepša hvala za pozornost, sedaj pa dajem besedo svojemu kolegu iz eh, Češkega senata. Izvolite besedo. Vážená pani predsedkynie. Hvala lepa, gospa predsedujoča kolegice in kolegi, dragi gostje. Veliko veselje in čast eh, mi je, da sem danes z vami tukaj in da sodelujem na razpravi o prihodnosti evropskega gospodarstva. Veseli me tudi, da sem se ponovno srečal s predsednico gospo Beres. Eh, srečal sem se z njo že v Pragi na sestanku odbora Ekon z našim senatom. Današnja tema se glasi delovna mesta in trajna rast s posebnim poudarkom na strukturnih eh, reformah, eh, financiranjem, inovacijah in malih podjetjih. Sam bi se lotil samo zadnje točke in se osredotočil na mala podjetja. In čisto na kratko bi vam predstavil poglede Češkega senata na to temo. Jutri bo prišel na ta sestanek češki finančni minister in vam predstavil prioritete češkega predsedstva na področju gospodarske in finančne politike. Jutri bo imel tudi več časa, da se bo posvetil podrobnostim. Prav gotovo se boste z mano strinjali, če pravim, da so mala podjetja hrbtenica evropskega gospodarstva. To je ob ti malni pravni okvir, ki omogoča malim podjetjem eh, ustrezen razvoj. Potrebujemo ustrezno mero regulacije, ki podpirajo podjetnike na vseh eh, stopnjah. Prevelika regulacija pa je do velikih težav, sploh za mala in srednja podjetja. Zato je rešitev tega vprašanja ena od osnovnih prioritet eh, češkega predsedstva. Poleti 2008 je komisija predlagala zelo celovit pravni okvir za mala in srednja podjetja. Gre za tako imenovani Small Business Act, torej zakon malih podjetjih, ki je zdaj v obravnavi v češkem parlamentu. In glede tega smo se tudi izjasnili. V resoluciji je senat pozval vlado, Republike Češke zauzel za to, da bo ta zakon za mala podjetja veljal čim širše. Senat je tudi predlagal, da oceno izvajanja novega zakona postavimo v letno preverjanje učinka Lizbonske strategije, ki ga morajo države članice izvesti na svoji ravni. oblikovanje okolja za mala in srednja podjetja ne bo pripeljalo do takojšnjih rezultatov, dolgoročno gledano pa gre za eno ključnih nalog za evropsko gospodarstvo. Gospe in gospodje, najlepša hvala za pozornost in se že veselim izmenjave mnen, ki sledi. Merci beaucoup, monsieur le président, pour cette approche. Najlepša hvala za ta zelo konkreten pristop in zelo konkreten prikaz dela v vašem senatu, kar bo zelo zaznamovalo tudi našo razpravo. Gospod komisar, najlepša hvala, da ste prišli med nas. Dobro vemo, kolikšno odgovornost nosite in kakšne obveznosti vam nalaga vaš portfelj, ampak zelo vam bomo hvaležni za vašo vizijo trenutnega gospodar, stanja v gospodarstvu ter glede tega, kaj lahko Evropska unija prispeva k eh, globalnim ekonomskim izzivom. Najlepša hvala, gospa predsednica. Če mi dovolite, bom govoril kar po angliško. Žal ne morem govoriti katalonsko za svojega kompatriota tu v dvorani. Najprej, kar zadeva gospodarski položaj. Letos eh, smo pričakovali eh, prognozo, ki jo običajno predstavimo februarja. To aktualizirano prognozo sem predstavil 19. januarja, pred tremi tedni torej. In kot je bilo tudi za Mednarodni denarni sklad, za OECD in eh, prognoze, ki so jih eh, objavile različne institucije, zasebne ali javne smo tudi mi delali projekcije za raste in ravni za poslovanja v Evropski uniji. Naše prognoze smo morali korigirati na vzgor, kar zadeva število brezposelnih. v gospodarstvih Evropske unije. Ne velja to za vsake drž vsako državo članico, ampak nasplošno je Evropska unija v recesiji, tako kot ZDA, Japonska in druga gospodarstva. Osnovno gonilo rasti bo v letošnjem letu. Bo še vedno na plečih eh, hitro razvijajoči se držav, ki pa so prav tako morali znižati svoje številke glede prognoz gospodarske rasti. Na kitajskem, na primer, so lani zabeležili raz 90-11 odstotkov letos pa v skladu z našimi prognozami lahko dosežejo rast okoli 6 odstotkov. Skratka, treba je bilo popraviti Te številke tudi v primeru Kitajske, tudi Indije in tudi v drugih večjih eh, hidrorastočih gospodarstvih. Na eh, prejšnji teden smo ugotovili, da ima Rusija in rusko gospodarstvo resne probleme. Tako da ne moramo pričakovati, da bomo pomanjkanje notranje potrošnje lahko nadomestili tako, kot je v ZDA z zunanjimi potrebami iz eh, držav, ki se hitro razvijajo. Gre za globalni svetovni problem in tukaj gre za prvo recesijo v globalnem gospodarstvu in ta recesija je zelo globoka. Odločili smo se, da bomo storili naslednje. Kot se boste spomnili, smo se najprej srečali s finančno krizo od avgusta 2007 naprej. In na evropski ravni, tudi svetovni ravni smo sprijeli celo vrsto pobud, da bi izboljšali finančno regulacijo, da bi bolje regulirali eh, finančni nadzor, da bi popravili nekaj problemov pri slabem delovanju finančnih trgov. Vendar pa ni šlo samo za finančno krizo, zdaj smo tudi v gospodarski krizi. In zato smo se lanskega novembra odločili, da bomo kot Evropska komisija sprejeli pobudo za Evropski načrt eh, oživljanja gospodarstva z stimulacijo na cela 5 odstotka BDP-ja v letu 2009 in trenutna stimulacija naj bi bila sprijeta predvsem na nacionalni ravni, kaj ti proračuni so še vedno predvsem nacionalni. koordinacija pa je eden ključnih elementov tega načrta. Simulacije bodo eh, učinkovite samo, če jih bomo dobro koordinirali, torej če bodo vse nacionalne odločitve ustrezno koordinirane. Če se bodo davčne spodbude razporejale, z ustreznim manevrskim eh, prostorom v nacionalnih eh, ekonomijah in če bodo izdatki in prihodki oziroma iz, ukrepi na strani izdatkov in prihodkov eh, zelo pravočasni in začasni. In to so, je cilj in tudi pogoj za naš eh, načrt eh, oživitve evropskega gospodarstva, za kar smo se odločili tudi na seji sveta v decembru lanskega leta. Mnoge države so sprejele nacionalne načrte eh, davčnih spodbud in skupaj smo prišli do tega kompromisa, tudi na evropski ravni. Včeraj na. Eh, seji in danes eh, v tej razpravi lahko rečem, doslej sprijete nacionalne odločitve v okviru tega načrta oživitve gospodarstva ustrezajo bolj ali manj in izpolnjujejo bolj ali manj pogoje, ki jih postavlja ta načrt, pravočasne natančne in začasne. Večina teh ukrepov je znotraj teh eh, pogojev. Instrument eh, je davčne narave, kar zadeva velikost davčnih eh, spodbud. Smo si ogledali nacionalne finančne črte in vidimo, da te spodbude znašajo okoli enega odstotka BDP-ja, nekoliko niže, kot smo se odločili. Torej, v državah članicah pa so sprejeli tudi druge okrepe za povečanje finančne podpore gospodarstvu. Pomembna vloga avtomatskih stabilizatorjev v evropskih eh, ekonomijah pomeni, da ocenjujemo, da bo gospodarska aktivnost eh, z odločitvami, ki so bile sprijete, okoli 3,3 do 4 odstotka BDP-ja, če se štemo vse ukrepe, ključno z davčnimi spodbudami. Kar zadeva srednjeročno in dolgoročno perspektivo in učinke teh ukrepov, lahko rečemo, da so ukrepi povezani z strukturnimi reformami, ki so nojno potrebne za povečanje potencijalne rasti naših ekonomij, naših gospodarstv in za pripravo trajnostne rasti, potem ko bodo premagani problemi, s katerimi se trenutno rešujemo, eh, srečujemo. Torej imamo dobro povezavo med nekaterimi sprejetimi ukrepi in odzivu, kratkoročnem odzivu, tudi na daljši rok ob upoštevanju strukturnih potreb našega gospodarstva. Hkrati pa se soočamo z dvema omejitvima. Prva je položaj na finančnem trgu, predvsem banč, na bančnem v bančnem sektorju, pa ne samo v bančnem sektorju, temveč tudi na nekaterih kapitalskih trgih, ki enostavno ne delujejo dobro, ponekod pa sploh ne delujejo. Skupaj z davčnimi spodbudami so države članice v zadnjih štirih mesecih sprejele tudi zelo eh, obsežne sisteme, inicijative, pobude za podporo finančnemu sektorju in za ponovno spostavitev normalnega delovanja finančnih trgov. Po 15. septembru smo bili na robo globalnega kolapsa finančnega eh, trga in ob tem velikem tviganju popolnega propada finančnega sistema so vlade sprijele celo vrsto ukrepov z rekapitalizacijo preko javnih in deloma zasebnih eh, skladov, več eh, jamstev centralnih bank, eh, prilagoditvi obresnih mer in tako naprej. Vsi ti ukrepi so že dosegli dobre učinke, sploh kratkoročno na denarnih trgih. E, tako so se spremenili Euribor in druge obrestne mere od e, sprijema teh ukrepov. Vendar pa je bančni sektor še vedno v hudih težavah. Včeraj smo na Ekofino razpravljali o tem, kako ravnati z tveganim premoženjem, s katerim se moramo ukvarjati kar je tudi pripeljalo do nacionalnih eh, odzivov držav članic. Medtem, ko smo o tem govorili na ECOFIN-u, so ameriške oblasti sprejele nov svežen ukrepov za podporo finančnemu sektorju, za normalizacijo finančnih trgov, kolikor se to le da upamo, da bodo vsi ti ukrepi skupaj sprožili pozitivni razvoj v naših gospodarstvih in smo prepričani, da če finančni trgi ne bodo začeli normalno delovati v naslednjih nekaj mesecev, bo učinkovitost naših davčnih okrepov in denarnih okrepov resno ogrožena. In v teh tednih in mesecih smo se ukvarjali še z eno zadevo in sicer s tem, da glede na veliko veliko količino javnih sredstev in ustreznih eh, svežnev za pomoč eh, ter spodbud. Tveganje prehaja z zasebnega sektorja na javni sektor, torej na države in nekatere države, tudi države članice, začenjajo eh, dobivati dodatne rešave težave z zadolževanjem, kajti z novimi krediti za to, da okrepijo financiranje in pomoč na vzven in prišlo je do raz pršitve, kar je obrnilo naše, našega gospodarstva. S tem oziru se moramo zavedati omejitev. Vse države nimajo enakega manevrskega prostora pri financiranju državnih obveznic na, z ozirom na ceno in likvidnost. To so torej izzivi, s katerimi se srečujemo. Skupaj z rezultati gospodarske recesije. Prišlo je tudi do umirjanja in zmešavanja na trgu dela. In to je tudi razlog za to, da je število, da se je število srečanj, vrhov in tako naprej v zadnjih mesecih bi se no povečalo. Danes uh, smo imeli sejo v Belemonov na sedežu Evropske komisije z predsednikom Topolanekom in skupaj z predsednikom Barozom sta na tiskovni konferenci poročajo, da v vrh, ki sta ga oznanila oziroma ki sta ga objavila pri, na sestanku 1. marca z šefi držav in vlad pred eh, pomladnim vrhom 19. marca. Predtem bo eh, prav gotovo sestanek G20 22. v Berlino in ti prejšnji sestanki in vrhi bodo pripeljali do sestanka v Londonu 2. aprila. Predsednika dopolnjenja Gibar Osa sta dejala, da bo v maju tudi naslednji vrh na temo eh, trga dela in boja proti brezposelnosti ter izboljšanja položaja na trgu dela. To so zelo močni in jasni signali, ki kažejo, da je Evropa pripravljena se spopasti s to krizo in sprejemati odločitve na evropski ravni. Pokazala se tudi potreba potem, da Evropa odloča v en glas in da se odločamo tudi skupaj na globalni ravni. To so seveda dobre novice. To bo tudi dalo signal gospodarstvenikom in prebivalstvu in jim pokazalo, da se politiki zavedajo situacije, da se zavedajo resnosti naših težav in da so pripravljeni reševati te zadeve. To so dobre novice. Vendar se s to krizo ne moremo spopadati na nacionalni ravni, z nacionalnimi ukrepi, samo nacionalnimi ukrepi, brez naših partnerjev v Evropi. Evropa pa ne more teh problemov rešiti brez naših partnerjev v globalnem gospodarstvu. Gre za globalno krizo, svetovno krizo in potrebujemo svetovne odzive na njo. In v kratkem bomo imeli odgovore tudi pripravljeni. Kakšni pa so ti možni odgovori, te možne rešitve? Preverili in analizirali smo različne signale znotraj in zunaj Evrope, ki kažejo na protekcionizem. In tukaj moramo biti jasni. In bili smo tudi jasni tudi danes zjutraj na naših razpravah, kot tudi včeraj v, na komisiji na seji e Ekofina. Zaščititi moramo ljudi. In pripravljeni smo in želimo zaščititi ljudi pred posledicami te krize in pomagati našim družbam, da premostijo te težave in to čim prej. Želimo tudi zaščititi naše gospodarstvo, naše gospodarstvenike in jim omogočiti, da se bodo lahko soočili s krizo. Smo pa proti protekcionizmu. in zaščito ljudi ne moremo enačiti, in zaščito naših gospodarstvenikov ne moremo enačiti s protekcionizmom. Protekcionizem bi bil najslabša možna rešitev, najslabši možni odziv na to krizo. To mora biti jasno. Kot Evropska komisija se zauzemamo za to in mislim, da tudi Evropski parlament, kot tudi druge evropske institucije, Evropski svet, kot tudi nacionalne institucije držav članic, vse želijo in se zauzemajo za zašito lastnih eh, trgov in za nič postavljanje novih diskriminacij na našem notranjem trgu. Pripravljeni smo pripraviti skupen odziv, kar pomeni, da je treba najti evropski odziv na krizo. In te krize bi se morali lotiti z več evropske aktivnosti in ne iz manj. Ni dovolj, da zaščitimo notranji trg eh, in eh, pravila konkurence. To so minimalne zahteve, kar tudi drži v dobrih časih. Zaščititi moramo tudi verjetno najpomembnejši instrument, ki ga imamo na voljo za skupen boj proti recesiji in oblikovanju skupnega pristopa za rešitev te težavne situacije. Imamo denarno unijo, evropsko denarno unijo in evro. Evro nas ščiti, evro nam je neke vrste ščit. Gre za zelo pozitiven instrument, ki nam lahko pomaga reševati to krizo, ne samo članom evroobmočja, 16 držav članic je notri, ampak evro pomaga vsem evropejcem. Kot evropejci, evropske institucije, pa moramo zaščititi evro in Evropsko denarno unijo in zato se moramo izogibati vzpostaviti notranjih ovir na finančnih eh, trgih. Zato potrebujemo vzpostaviti skupne smernice, kar zadeva garantirane cene in eh, scheme za rekapitalizacijo. Tukaj potrebujemo skupen nadzor na evropski ravni in zato potrebujemo bolj ambiciozno regulacijo finančnega sektora in finančnih trgov. In to je tudi razlog za to, da moramo ohraniti kredibilnost naš koordinacije naše gospodarske rasti, torej Lizbonsko strategijo in proračun pakta za stabilnost in razvoj. V začetku so nekateri govorili o tem, da bi morali dati pod določenimi pogoji eh, pak za stabilnost in rast v oklepaje, torej na stranski trg. To pa ni v redu. Moramo ga izvajati. Sprejeli smo ga leta 2005. O njem smo v tem parlamentu večkrat razpravljali tudi o reviziji eh, tega pakta. Danes je pakt eh, za stabilnost in rast bolj fleksibilen in prilagodljiv novim razmeram. In zato, ker je bolj prožen, je dobil več kredibilnosti in mora to verodostojnost tudi ohraniti. Ta verodostojnost pa je potrebna zato, da lahko države financirajo svoj javni dolg pod ugodnimi pogoji. Pak stabilnosti in rasti potrebujemo. Eh, tudi za zmanjšanje razpršitve kapitala in bo pomagal državam članicam in nacionalnim vladam ter parlamentom, da zmanjšajo raven javnega dolga takoj po koncu recesije in pokazati solidarnost z naslednjimi generacijami, ki se bodo srečevali z novimi generacijami. Eh, izzivi povezanimi s staranjem. In novi pakt eh, bo moral omogočiti uporabo javnih eh, sredstev na področju javne porabe, socijale in tako naprej za reševanje posledic krize in za pomoč pri čimprejši oživitvi gospodarstva. Hvala lepa. Beaucoup, euh, Hvala, gospod komisar, za to jasno predstavitev današnje situacije in izzivov, ki se postavljajo tako pri samih temeljih Evropske unije, kot so notranji trg, pak stabilnost in tako naprej. No, sedaj pa v skladu z našimi dobrimi izkušnjami in dobro prakso. Predlagam, da dam besedo kar vam, da lahko poveste v imenu vaših nacionalnih parlamentov, kako se vi lotevate načrtovo za oživitev gospodarstva in hkrati je to za vas priložnost, da izkoristite prisotnost gospoda komisarja tu med nami. Uh, Vsekakor predlagam, da se oglasite na kratko, v vaših nacionalnih parlamentih ponavadi najbrž ni tako, ampak tukaj imamo pravilo, sicer sama in gospod komisar nisva bila najboljši zgled za to, ampak poskušali se bomo omejiti na dve minuti. Dali bomo besedo uh, po dvema predstavnikoma nacionalnih parlamentov in na to enemu evropskemu poslancu. Torej, kar zadeva predstavnike nacionalnih parlamentov, prosim, da uh, se javite z dvigom roke in se predstavite, zato da bomo vedeli, kdo se oglaša. No, sedaj imam že prvega na svojem seznamu in sicer je to portugalski kolega, gospod Jacinto Serrao. Dve minuti imate na voljo in Na to pa vi, vi pa niste portugalec, ali ne? Dobro, vi boste govorili za portugalskim kolegom, na to pa bo spregovorila gospa Ferreira. Izvolite. Alors, euh, monsieur Yassine, c'est. Muito obrigado, senhora presidente. Najlepša hvala, gospa predsednica. Glede na to, da tukaj predstavljam portugalski parlament in eh, stranko, ki je glavna stranka v portugalskem parlamentu, bi želel mm, tukaj podati prispevek, v bistvu razmislek o trenutni situaciji v naši državi, kljub temu, da imam uh, odmerjen omejen čas. Torej, problem, o katerem tukaj razpravljamo, ima številne razsežnosti, kot smo že vsi ugotovili. Tukaj gre za probleme, ki izhajajo iz gospodarske, finančne, socialne in tudi politične krize. Problemi, ki zahtevajo veliko razmisleka med evropskimi predstavniki, kar pa lahko povzroči, da ne bomo mogli uskladiti vseh problemov, ki se pojavljajo pri tej finančni in gospodarski krizi, ki pesti celotno Evropo in tudi celoten svet. Problemi, ki si jih zastavljamo v tej razpravi, kako se jih loteva portugalska vlada? Za veliko odločnostjo pri tem se usklajuje tudi z splošno usmojitvijo drugih držav članic. Potrebno pa je, kot je bilo tukaj že povedano, da se dejansko to delovanje, te dejavnosti usklajujejo med državami članicami na solidaren način in pomembno je, da se pri tem ne povzdigujejo posamezne identitete in nacionalnosti in na način, da se ne bodo postavljali pojavljali tudi drugi problemi, protekcionistične ali celo ksenofobne ali rasistične narave. Evropa je tako narejena, da ne smemo dopustiti, da bi se vse to porušilo zaradi politične krize. Portugalska vlada, to se dobro ve v evropskem prostoru, je uložila zelo veliko truda, pri pripravi svojega proračuna, z eh, protikriznim programom. Zelo veliko smo uložili na področje zaposlovanja ter tudi na področje javnih storitev, tako da skušamo na ta način oživiti gospodarstvo v državi, pa tudi nuditi podporo najbolj eh, družinam, ki so v največji stiski. Po drugi strani pa skušamo zagotoviti stabilnost finančnega trga. Torej, portugalska vlada se zauzema s temi ukrepi za vzpostavitev stabilnosti v, na portugalskem, vendar pa, še enkrat ponavljam, vse svoje ukrepe usklajuje tudi z usmeritvami v drugih državah članicah, kar se mi zdi zelo pomembno, če se skušamo izogniti tudi političnim problemom. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Kot veste, bolj kot se bo razprava odvijala, bolj bo morala biti mm, nepopustljiva pri zahtevi o omejitvi časa za govor. Izvolite, naslednji govornik ima besedo. A podaljeni kokino voljo ime. E, Ferro na kano na erotima štokirju Almunija. Gospa predsednica, jaz bi imel vprašanje za Vprašanje bi imel za komisarja Almunijo. Kaj lahko stori Evropska unija na institucionalni ravni za to, da bo lahko olajšala življenje tistim državam, ki so v precej slabšem položaju od drugih. Naj spomnim, ko je bil uveden evro, vzpostavljen evro, smo dobro vedeli, da obstaja problem asimetričnih šokov asymmetric shocks. Sedaj pa imamo na institucionalni ravni problem. To moramo priznati. Gospod komisar Almunija je že omenil to, kar se lahko napravi na evropski ravni. Ampak zanima me, ali v vašem odboru bolj poglobljeno razmišljate o teh vprašanjih, ali morda razmišljate tudi o možnosti evropskih vrednostnih papirjev oziroma evropskih obveznic ali česa podobnega. Uh, ali obstajajo kakšni drugi načini, da se soočimo s trenutnim položajem in tudi s špekulacijami, ki smo jim priča. To je moje vprašanje in hvaležen vam bom za odgovor. Eh, Hvala. Sedaj pa gospa Ferreira, o katere poročilu smo razpravljali ravno danes do povdne v tem odboru. Poročilo govori prav o oživitvi gospodarstva. Gospa Ferreira, izvolite, dve minuti imate na voljo. Hvala, gospa predsednica. Poskušala bom v dveh minutah sintetizirati stališče parlamenta. Um Najprej bomo skušali ugotoviti, kakšen je naš glavni cilj. In ko govorimo o oživitvi gospodarstva, je glavni cilj zaposlovanje v podjetjih ter oživitev realnega gospodarstva. In glede na ta cilj lahko merimo uspeh programov za oživitev gospodarstva. Samo v, tem, v tej luči. In drugič, zato da bi dosegli ta cilj, pa moramo seveda obravnavati vprašanja na treh ravneh. In sicer prvič gre tukaj za vprašanja financiranja podjetij. Posojila ne delujejo tako, kot bi morala, ampak po drugi strani ni dovolj imeti na voljo posojil, če nimamo dovolj proračunskih sredstev na voljo za zagon gospodarstva. In torej, zato, da bi podjetja imela neko perspektivo pred seboj, moramo videti, kakšna sredstva sploh imamo na voljo. Program za uživitev gospodarstva, to je treba oceniti, kako lahko deluje in 15 odstotkov je pri, teh, pri tem evropskih pobud. Vse ostalo izhaja iz držav članic, vendar pa je jasno, da imajo zelo, države članice zelo različno raven reaktivne sposobnosti. Zato je pomembno tukaj tudi načelo solidarnosti in ozemeljskega povezovanja in po drugi strani tudi načelo konkurenčnosti. In zato želimo prositi in zahtevati komisijo naj napreduje na svoji poti jasno in na definiran način in naj pri tem zasledujejo neko evropsko perspektivo, pri kateri upoštevajo situacijo v vseh državah članicah. Pa še nekaj, gospod komisar, kaj smo napisali v tem eh, poročilu v angleščini? Da bomo začeli eh, se pogajati s svetom za pregled finančnega okvira, predloga, ki bo pokrival obdobje 2007-2003 in da bomo spremenili inštrumente, ki nimajo proračunskega vpliva. Torej, to je zelo velika spodbuda za komisijo, da da na voljo sredstva, ki so potrebna za strukturne spremembe, zato da bo tudi pregledala vse te posodobitve prilagoditve, ki jih je treba storiti in da se bo lahko hitro in pravočasno spodbudilo zaposlovanje in podjetja v Evropski uniji s pomočjo horizontalnih programov, ki bodo kompenzirali težave, ki jih čutimo tako na globalni ravni, pa bodo kompenzirali tudi te asimetrične učinke med različnimi državami članicami. Najlepša hvala, gospa predsednica. To je vse, kar lahko povem v tako kratkem času. Hvala. Hvala. Sedaj pa druga serija vprašanj. Najprej gospod Baldasari za Italijo, na to švedski kolega je na to gospa Hajder. Gospod Baldasari, izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sem predsednik Italijanske komisije za finance in zakladništvo v senatu. Že drugič so me izvolili, tako za obdobje šestih let. Zastavil bi vprašanje. Posem se ne strinjam z opredelitvijo evropskega načrta kot skupka načrtov posameznih držav. Kajti skupek ali seštevek posameznih načrtov, tudi če bi to koordinirali, ne bi postal oziroma ne more postati evropska gospodarska politika. Predvsem zaradi tega, ker vsaka posamezna država deluje znotraj nekih ovir ali omejitev, ki jih eh, narekuje evropska gospodarska politika. Vprašanje je, ali vemo, da smo naredili dve veliki napaki v zadnjih štirih ali petih letih v evropski gospodarski politiki. Prva, ko gre za monetarno politiko in menjalni tečaj evra. Druga napaka pa zadeva to, da nismo razumeli, da smo, bi morali spremeniti Maastricht ena v Maastricht dva in pri tem razlikovati med uh, izdatki tekočega računa in naložbami. Tako da je rezultat nekaj takega, da govorimo o napovedih, predvsem to govori, o tem govorijo znanstveniki, ne prezamemo pa odgovornosti za te napovedi. Za vsako odstotno točko inflacije, ki jo nadzoruje monetarna politika, je stranski učinek minus dve odstotni točki rasti. In ni posem na ključje, da je zadnja napoved Evropske unije in Evropske centralne banke minus dve, odstot, na dve odstotni točki eh, rasti in minus ena, odstot, men, ena odstotna točka rasti. In to je pod našimi cilji. In seveda znova je tukaj razmerje ena proti dva. To vrstne napovedi niso odvisne od politike posamezne države, temveč od evropske gospodarske politike. Dve tretjini vsakršne napovedi za vsako državo v naslednjih dveh, treh letih bo odvisnih od inteligentnega spreminjanja evropskih gospodarskih politik. Šele potem bodo na vrsto prišle nacionalne odločitve in sklepi. Hvala lepa. Um, Hvala. Seveda treba vedeti, kje naj začnemo. Besedo dobi gospa Monika Green, švedska delegacija. Izvolite. Tak so mykje, fri ordförande, in tak so mykje, for at ni ornar det her mötet. For... Hvala, da ste danes organizirali to srečanje. Kot prvo, bi izrekla pohvalo za konjunkturni program. Mislim, da je pomembno, da imamo takšen načrt za oživitev gospodarstva. Sedaj ga imamo, sedaj ga moramo še uresničiti. Pomembno pa je, da ne opustimo naših lizbonskih strategij, temveč da pri njih ustrajamo, kajti to je zelo pomembno, kot tudi prosta trgovina. Ne smemo zapasti v prosto trgovino in zaščititi lastna podjetja in samo lastno um, gospodarstvo. Važno, pomembno je, da podpremo prosto trgovino in da si drug drugemu pomagamo. To sodi k solidarnosti in le tako bomo lahko skupaj močnejši. Poleg tega pa je pomembno, da v kriznih letih poskrbimo za to, da imajo ljudje varnost, da imajo tudi dovolj varnosti za trgovanje, za investiranje. Kajti tega ne počneš, če si pred gospodarskim ruinom in če nimaš gospodarske varnosti in ekonomske varnosti. Zato je pomembno, da če obstaja tveganje, da postaneš brezposen, da imaš tudi podporo, da se lahko prekvalificiraš in ponovno zaposliš. Potem so ljudje tudi pripravljeni tvegati in premustiti težka leta. Potem tudi časovno omejeni ukrepi v kriznih letih. Mislim, da moramo se posvetiti tudi prenavljanju stavb, zato da bomo lahko izpolnjevali zahteve v zvezi s podnebjem in to lahko ravno v teh težkih letih pripravimo, zato da bo v boljših letih šlo lažje. Torej, pomembno je, da ostrajamo pri lizbonski strategiji. Pomembno je, da ponovno oživimo bančni sistem, da bo dobro deloval. Potrebujemo ustrezna pravila, da bodo tudi banke vse sodelovale. Pomembno pa je tudi, da imamo določitve v lastnem narodnem gospodarstvu. Hvala. Hvala za Evropski parlament, gospa Hajva. Merci, Madame la Présidente уважаеми господин комисар, уважаеми и скъпи колеги от националните парламенти. Спочтвани господ комисар, господин господия, колеги из националних парламентов. Сведа изиви, с которыми се соочамо в этой господарской кризе, со Brez primere, enkratni, kaj takega se v preteklosti v Uniji še ni zgodilo. Zato moramo pokazati tudi pripravljenost, da koordiniramo naše eh, eh, ukrepe. Kot predsednica odbora za um, okolje oziroma za monetarne zadeve vam lahko podam primer države, ki je skušala delovati v izolaciji in je skoraj da bankrotirala. Gre za Islandijo, tam sem pravkar bila. In vse kaže na to, da se kriza tam šele začenja in da bo najhuje šele prišlo. Če bi Islandija bila članica Evropske unije, če bi eh, uvedla hitre in usklajevane ukrepe, tako finančne kot gospodarske, bi verjetno marsikatere skrbi danes ne imela. Če torej govorim imenu uh, uh, liberalcev in demokratov za Evropo, pozivam države članice, da se naj njihovi načrti za oživitev gospodarstva osredotočijo na stabilizacijo javnih financ. To je omenil že komisar. Tako bomo namreč prihranili marsikaj od težav bodočim generacijam. S tem želimo seveda tudi spodbuditi gospodarstvo in trg dela. Tukaj seveda govorimo o kratkoročnih, takojšnjih ukrepih, vendar pa bodo ti vsekakor imeli daljnosežnejše gospodarske posledice. To morajo biti torej ukrepi, ki bodo pomagali trgu dela, da se prilagodi na novo situacijo. Za nas liberalce je prav tako zelo pomembno, da kadar se znova razmišlja o državni pomoči, da moramo tukaj imeti kombinacijo zelo strogih pogojev za naložbe v infrastrukturo in inovacije. Če naj bi torej vlada dala pomoč gospodarskim subjektom. Seveda pa moramo se tudi izogibati regulaciji finančnega sektorja, da ne bi prišlo do upočasnevanja naložb. Moja zamisel tukaj je in želela bi jo posredovati tudi pripadnikom nacionalnih parlamentov in prosim vas seveda tudi za vaše komentarje. Kako bi bilo skupnim stališčem na ravni Evropske unije, ko gre za fiskalne zadeve? To vrstnega usklejevanja do zdaj ni. Danes jutraj v našem odboru za gospodarske in monetarne zadeve evropskega parlamenta smo sprejeli resolucijo da bi zmanjšali ddv stopnje ddv ja še vedno pa je treba tukaj postoriti marsikaj in obstajata dve teoriji ko gre za ddv ki sta si pravzaprav precej v nasprotju različne stopnje ali pa zmanjšane stopnje. Osredotočiti se moramo na konkurenčnost, preglednost in tudi laže upravljanje davčnega sistema. To je tisto, na kar bi se morali osredotočiti. Kakorkoli pa že smo, seveda, komis gospod komisar, v vaših rokah. Prosim, povejte nam, kaj ste se naučili uh, iz krize na tem področju. Besedo damo spet sedaj enemu portugalskemu kolegu, na to irskemu kolegu in na to gospod Šinas za Evropski parlament. Gospod Neto, izvolite besedo. Hvala, gospa predsednica. Sam sem predsednik odbora za proračun in finance v portugalskem parlamentu. Zelo dobro poznam komisarja Almunijo, saj je bil tudi sam predsednik odbora za proračun in finance v španskem parlamentu in zato mi je veliko veselje, da vas ponovno srečam danes tukaj, gospod Almunija. Vprašanje, o katerem bi želel razmišljati tukaj, pa je bolj metodološke, pragmatične narave in sicer gre za finančni načrt za oživitev evropskega gospodarstva. Mislim, da bi pri tem morali razmisliti predvsem o metodologiji. V preteklosti smo namreč videli več poskusov za rešitev problema, ki pa so bili neučinkoviti. Naj spomnim. Načrt gospoda. Folsna v Združenih državah Amerike, ki je bil zelo bojevit, na to se je pa spremenil načrt za rekapitalizacijo bank. In to je povzročilo zlom finančnega sistema. Sedaj pa je nova Obamova administracija pokazala, da je bil načrt Polsen neučinkovit za rešitev finančnih težav. Poleg tega vidimo tudi v Veliki Britaniji, da je predsednik vlade gospod Gordon Brown pripravil načrt, ki je veljal za zelo inovativnega, načrt za rekapitalizacijo in jamstva bankam, s čimer naj bi se rešilo problem, ampak danes ravno tako ugotavljamo, da Velika Britanija potrebuje drug načrt za rešitev problema in zato se sprašujem, ali bo načrt za oživitev gospodarstva, ki ga predlaga Evropska komisija, res najprimernejši v trenutni situaciji. To se sprašujem, zato ker menim, da je treba o situaciji in o razsežnosti te krize dobro razmisliti, preden predlagamo eh, resničen načrt za oživitev gospodarstva. Predvsem mislim, da se moramo tukaj spomniti na situacije, ki kažejo na različno ukrepe gospodarstev v preteklosti. In sicer Švedska. Naj podam švedski primer iz 90-ih eh, let, ki so naj kjer so najprej razmislili o tem, kaj sploh pomeni bančna in finančna kriza, preden so predstavili načrt za njeno rešitev. In po tem razmisleku je bil načrt za boj proti finančni in bančni krizi na švedskem res uspešen. Po drugi strani pa lahko razmislimo in vzamemo kot primer tudi Japonsko. Tudi Japonska je doživela finančno in bančno krizo in za njo niso našli najboljšega načina za rešitev, zato se 20 let zatem še vedno soočajo z zelo velikimi problemi. Zakaj? Zato, ker je bil njihov načrt uresničen brez resnega predhodnega razmisleka, pri katerem bi sodelovala tudi Japonska centralna banka in drugi akteri. Zato sprašujem tudi Evropsko komisijo, ali je bilo naše delo opravljeno vnaprej, ali res dobro vemo, kolikšna je razsežnost finančne in bančne krize v Evropski uniji in to še preden bo predstavljen nov finančni načrt, sicer namreč ne bomo Menim namreč, da če ne bomo poznali prave razsežnosti te krize, bo ta načrt obsojen na neuspeh in ne bo doživel uspeha, ki si ga pa vsi želimo. Hvala. Hvala. Ne upam si biti tako stroga z predstavniki nacionalnih parlamentov, kot sem stroga z evropskimi poslanci, ampak vseeno vas prosim, da se držite časa, ki vam je odmerjen, sicer ne bodo imeli vsi priložnosti, da bi spregovorili. Sedaj pa dajem besedo irski delegaciji, ampak žal ne vem, kateri izmed obeh kolegov bo govoril, zato se prosim predstavite. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. V imenu irskega parlamenta imamo enake oziroma enkratne probleme na Irskem. Smo zelo odprto gospodarstvo. Imeli pa smo tudi nepremičninski balonček, ki je zdaj počil. In zato smo zdaj sprejeli nekatere resne ukrepe, da bi to eh, odpravili. Dali smo zelo resne bančne garancije. Sedaj poskušamo rekapitalizirati prvo in drugo največjo banko v državi. Pravzaprav skušamo tudi z, um, znižati potrošnjo in plače v javnem sektorju, tako da bi to vse to financirali in veliko se še lahko naučimo od naših evropskih kolegov glede tega, kaj lahko storimo v prihodnje. Seveda pa smo tudi zelo zadevani, eh, zavezani k investicijam infrastrukturo, v raziskave in tudi scheme energetske učinkovitosti. Kajti Irska je vedno bila inovativna država in to še vedno je in ne le Irska, temveč celotna Evropska unija bo morala se izboriti iz te krize. Um, hkrati pa moramo se naučiti govoriti tudi zelo jasnih besedah in terminih, kajti resnično moramo vedeti, kaj uh, tudi drugi menite, da se bo zgodilo v prihodnje. Menimo, da je treba finančni sektor bolj regulirati, hkrati pa nočemo zadušiti finančnega sektorja, kajti tudi uh, to bi lahko bila nevarnost in tako se ne bomo izkopali vse te zadrege. Hvala lepa donne la parole à notre collègue du parlement européen Hvala. Besedo dobi gospod Šinas, predstavnik krščanskih demokratov iz Evropskega parlamenta. Hvala. Kar zadeva krizo sedaj reagiramo na krizo, zato da bi skušali najti izhod iz nje. Ampak, gospod komisar, mislim, da ne smemo pozabiti tudi na preprečevanje kriz. Kaj ne storimo zato, da ne bo prišlo do iste situacije? Ta kriza, ki jo morajo doživljati naši državljani vsak dan, da tega ne bo več. Torej, problem asimetrije, to je poznan problem. Kapital se izmenjuje in kroži na globalni ravni in demokratska kontrola na nacionalni ravni obstaja po drugi strani. In to je ta velika asimetrija, ki obstaja in o čemer smo že večkrat govorili. Torej, kaj naj storimo za to, da ne bo prišlo do iste situacije tudi v prihodnosti? Vi kot predstavnik evroobmočja in eh, evropske ortodoksije dobro veste, oziroma ste opravili izredno dobro svoje delo, ampak dobro veste, da sodelujejo v tej igri tudi drugi akterji, ki pa niso svoje igre speljali do konca. Tukaj imamo po eni strani banke, ki imajo določeno miro sposobnosti za ukrepanje, je pa niso izkoristile in so pustile Titanik, da se potopi po drugi strani imamo druge akterje in tako naprej. Torej, gospod komisar, če zapustimo to ortodoksno območje, euroobmočje, ki ga vi predstavljate in ki ga tudi mi podpiramo kot Evropski parlament, moramo pa po drugi strani priznati, da je tisti okvir, zaradi katerega je prišlo do krize, še vedno veljaven in še vedno obstaja. Hvala. Sedaj pa dajem besedo danski delegaciji, ampak tudi tu ne vem, kateri izmed prisotnih kolegov bo govoril. Predstavite se, prosim. Moje ime je Fleming Larsen in sem namestnik predsednika parlamenta na Danskem. Hvala za besedo. Na Danskem imamo zelo robustno in močno gospodarsko situacijo, zato smo tudi dobro oboroženi v tej situaciji, v kateri smo skupaj z drugimi državami. To pomeni, da lahko bolje se zoprstavimo tej nevihti, v kateri se trenutno nahajamo. Po drugi strani pa se je izkazalo, da dodeljevanje kreditov v danskem finančnem sistemu, da je trenutno zamrznjeno. Zato smo izdelali neke vrste kreditni paket da bi izboljšali situacijo, da bi jo sprostili. In kot se je pokazalo, to tudi deluje. Na Danskem smo rekli, da moramo izdelati tudi paket rasti. Po drugi strani pa je zelo pomembno, da smo zelo previdni na Danskem moramo poskušati Da, ne, da se ne odzovemo v paniki preuranjeno, ampak da ukrepamo v pravem trenutku, zato da bo tako imenovan paket rasti v gospodarstvu tudi pravočasno lahko učinkoval. Zelo me veseli, da tukaj skupaj z drugimi državami Evropske unije skušamo najti skupno pot, da skušamo vleči za isto vrv pri tej krizi. To, kar je rekel gospod Almunja, je res izjemno pomembno. Ne smemo postati protekcionistični. Protekcionizem bi bil dejansko najslabša rešitev, kajti izjemno pomembno je, da sodobna Evropa, ki jo gradimo toliko let, da je ne vrnemo nazaj v čas pred drugo svetovno vojno, ko je vsaka država ščitila le sebe in skrbila zase. Pomembno je, da vrednote Evropske unije ohranjamo tudi v taki situaciji. Potem danski model prožne varnosti, zato smo znani po Evropski uniji. Morali bi doseči ta model tudi v drugih državah. Namreč ta model nudi veliko prožnosti, veliko svobode ravno na trgu delovne sile, kjer omogoča urejeno delovanje. Zato je pomembno, da se tudi te vidike ohrani, ki so za nas pomembni. Danke, Frau Vorsitzende. Mein Name ist Konrad. Hvala. Konrad Steindler iz Avstrije. Sem predstavnik za gospodarstvo v Evropskem parlamentu. Eden velikih problemov naše trenutne gospodarske situacije je ta, da, tudi, da smo ta finančni sektor globalno premalo nadzirali. Bančne ustanove niso uspele in pa nadzorniki niso uspeli slediti finančnim tokovom. To je vodilo do velikih izgub v bankah. In zato bi morali v prihodnost in veliko upanja imam za to, gospa predsednica, tudi povedali ste, da boste tukaj sprejeli ustrezne nadzorne ukrepe. Avstrija je poleg tega določila veliko ukrepov za delovanje proti krizi sprejeli smo paket v višini 3,2 milijard davčnih olajšav in tudi druge pakete. In to skupaj dežele in pa država so, skoraj, so s tem ustvarili skoraj 2,5 odstotkov BDP-ja, so namenili preprečevanju krize. Nekaj pa bi še povedal, mislim, da majhna in srednja velika podjetja so tukaj najbolj varna, tukaj bomo imeli najmanj težav na trgu delovne sile. Zahtevam in prosim, da tudi tukaj strani Evropske unije ustvarite ustrezna pravila. To je zelo pomembno, zato da se še naprej ohranja dobre strukture majhnih in srednjih velikih podjetij. Hvala. Bien, euh, je donnerai la, la parole au. Vous Besedo bom dala grškemu kolegu v naslednjem krogu vprašanj, sedaj pa dam besedo gospe Van Mungl in na to bo gospod komisar podal svoje mnenje in odzive. Tema, o kateri bi želela govoriti, je stvar, ki ste jo tudi sami omenili v vašem govoru. Brali smo jo tudi v poročilu gospe Ferreira, čeprav žal danes ta predlog ni bil izbran v tej ubeseditvi kot smo ga mi podpirali gre za, za, za obveznice in sicer za državne obveznice različnih držav članic tudi eh, držav članic evropskega območja in za misel ki jo sprožamo nekateri v Evropskem parlamentu je, da bi imeli skupne evro obveznice, bodi si v evropskem območju ali pa celo širše. S tem bi lahko prišli vsaj do povprečnega rezultata, ampak verjetno še do nečesa več, eh, sploh ko govorimo o mednarodnih kapitalskih trgih. Po našem mnenju bi to lahko pritegnilo več kapitala v Evropo, kot eh, je temu zdaj. V ZDA vidimo, da imajo tam eh, primankljaj desetih odstotkov ali celo več in z njihovimi zvezdnicami, zve, zvezdnimi obveznicami lahko pritegne veliko več denarja oziroma kapitala z mednarodnega trga kot to uspeva evropi. vtis imam da je svet kar se tega tiče nekoliko zadržan oziroma da se tega ne želi pravzaprav resnično uh, lotiti morda tudi nekatere druge države članice lahko prištejemo tam morda bi komisija imela nekaj zamisli na to temo ali pa bi lahko podala nekaj ozadja nekaj številk ali pa ocen glede možnosti tega inštrumenta. Hvala. Hvala. Gospod komisar, dajem vam besedo. In kot vidite, je mm, med mnenji nacionalnih poslancev in evropskih poslancev kar precej skupnih točk. Torej, prvi krok vprašanj smo zaključili. Ko bomo začeli drugi krok, pa bosta imela prva besedo grški predstavnik ter italijanski. Sedaj pa gospod Olmunja, izvolite. Well, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinjam se z mnogimi točkami, ki ste jih omenili v vaših vprašanjih, v vaših intervencijah. V celoti se strinjam z vsemi tistimi, ki omenjate potrebo, da okrepimo koordinacijo ali usklajevanje na ravni Evropske unije. To usklajevanje pomeni večjo učinkovitost, ko skušamo doseči rezultate politik ali ukrepov, ki jih sprejemamo in usklajevanje je tudi nujen pogoj za dobro distribucijo oziroma pošteno distribucijo bremena in prizadevanj. V celoti se strinjam z vsemi tistimi, ki ste dejali, da mora Evropa v teh težkih časih izkazati solidarnost med svojimi članicami. V Evropski uniji imamo kohezijsko politiko. Ta je učinkovita, ko skuša kompenzirati in eh, nadomestiti nekatere negativne učinke te krize. Pripravljamo predlage, ki, o katerih zdaj svet in parlament razpravljata in ti predlogi omogočajo bolj prožno uporabo strukturnih in kohezijskih skladov, da bi uh, po potrebi ponovno določili prioritete programov in naložbe, ki jih financirajo ti skladi. Nekatere države članice zelo trdno, trdo delajo pri tej ponovni ali spremenjeni določitvi prioritet. Včeraj sem se sestal z enim od finančnih ministrov, ki me je obvestil, kako se njegova država loteva tega dela, ki je zelo koristno in potrebno v teh časih res je da bi morala solidarnost segati prek vpliva instrumentov kohezijske politike. solidarnost v evropi pomeni tudi to da se skušamo izogniti protekcionizmu na notranjem trgu. solidarnost pomeni prav tako da bi naj imeli skupno vizijo in ne le nacionalne vizije ki se potem nekako priključuje drugim v razpravi. Nekateri med vami ste omenili vprašanje DDV-ja in stopen davka na dodano vrednost. V našem eh, načrtu za oživitev gospodarstva smo omenili možnost tega, da bi uporabili znižane stopnje DDV-ja za nekatere prioritete, naprimer za storitve, ki so povezane z eh, intenzivnim delom ali pa za ekološke izdelke in dejavnosti. In obvestim vas lahko, da na ravni ekofina so se te razprave pokazale za zelo zahtevne, kajti potrebno je soglasno glasovanje 27 ministrov, če želimo spremeniti katerokoli direktivo o davčnih zadevah. Menim, da tega v Evropi zdaj ne potrebujemo. Zdaj potrebujemo skupne, enotne ukrepe in veliko skupnih uh, ukrepov in odločitev. In to zadeva tudi nekatera področja, ki so povezane z davčnimi inštrumenti. Drugo področje, in s tem se tudi strinjam, seveda zadeva prioritete, ko gre za naložbe. Struktur strukturni skladi so povezani z domačimi proračuni in tudi seveda eh, z posojilno zmožnostjo Evropske investicijske banke. Čez nekaj minut se nam bo pridružil predsednik EIB, gospod Majstad. Tam postavljamo prioritete, ko gre za naložbe vse dejavnosti, ki so povezane z energetsko učinkovitostjo in z bojem proti podnebnim spremembam. To so seveda ene izmed prioritet ampak to so kljub vsemu glavne prioritete in to je nekaj kar poganja in daje pomoč našim gospodarstvom zdaj ko iščejo kako bi čimpreje uh, znova našle zagon. Druga stvar. Uporaba evropskih inštrumentov za rešitev finančnih težav vlad ali javnega sektorja. trgi izvajajo večji pritisk na vlade, na vladne obveznice in uh, razpršitev se je povečala. Na mnogih področjih finančnih trgov se je razpršitev povečala bolj kot, ko velja, bolj kot velja za vladne obveznice članic evrskega območja. Uh, druge države članice so velikokrat morale plačevati višjo razpršitev kot je to veljalo za evrsko območje. K temu se je zdaj pridružila tudi Irska in Grčija. Ta tržni pritisk ali pritisk trga kaže, ali, da je trg nervozen, po mojem mnenju. Veliko krat sem že omenil v zadnjih tednih, da obstaja ničelna možnost, da bi se evropsko območje razdelilo. Ne nič cela eno odstotna možnost, temveč ničelna možnost razdelitve v evropskem območju. Ne morem si predstavljati, da bi katera vlada se odločila drugače. Ne zaradi tega, ker so tukaj neke pravne obveznosti ali pa omejitve, ampak zaradi tega, ker to razumsko ni mogoče. In vsak dan dobim dolg spisek kandidatk, ki bi se čim prej želele uh, priključiti evropskemu območju. Nekateri ste omenili Islandijo. Ta bi se raje prej priključila evropskemu območju kot Evropski uniji. In zdaj se že pripravlja na vključitev v Evropsko unijo in glavni razlog za njihovo željo vključitve v Evropsko unijo je to, da bi želijo sodelovati v evropskem območju. In pri tem Islandija ni edina, tudi druge države so take in nekatere med njimi so bile jasno skeptične glede eh, prednosti evrskega območja do nedavnega. Te se zdaj želijo vključiti in učlaniti v evrsko območje. Vsaka država seveda ima določeno kreditno tveganje in to se meri prek razpršitve. Today, Mislim, da je danes kreditno uh, tveganje, zasičeno, ampak čisto jasno je, da bo tukaj prišlo do tveganja, če vlada izdaja državne obveznice ali pa če trg trguje z državnimi obveznicami. In to vprašanje vsekakor je nekaj, na kar morajo najprej odgovoriti države članice oziroma vlade in parlamenti, ki jih ta problem zadeva. Zakaj? v nekaterih državah so ti spredi večji kot druge te razpršitve. In prvi odgovor morajo najti oblasti v teh zadevah, ne evropske institucije. Evropska institucija lahko običajno oceni tveganje na trgu in k temu tudi prispevamo. To, tukaj gre seveda za zelo občutljivo ocenjevanje prek pakta za stabilnost in rast in tudi prek dejanj, ki so vključene v delovanje Evropske unije in ekonomske in monetarne unije. Ampak vlade držav članic in oblast, organi držav članic so prvotno odgovorni za obravnavo tega problema. Državljani teh držav pa bi morali vedeti, da to, da si član Evropske unije, pomeni, da imaš od tega določene prednosti oziroma koristi, da ima od tega prednosti država članica, ampak da ima država članica seveda zaradi tega tudi določene obveznosti. To mora biti jasno. Do kakšne mere je izdajanje evropskih obveznic ali euroobveznic dobra zamisel? Po mojem mnenju to je dobra zamisel. Nažal, lost tega trenutno zdaj ni mogoče izvesti zaradi pogojev na trgu. Zdaj ne, nekatere države članice ki so bistvenega pomena za sprejem te odločitve ne bodo za to odločitev zaradi okoliščin na trgu ampak sam menim da je ta zamisel dobra na njej delamo že od samega začetka e, ekonomske in monetarne unije nekateri udeleženci na trgu nam pri tem želijo pomagati skupaj z nami želijo razvijati to zamisel ampak menimo da ta trenutek ni pravi čas za sprejem te odločitve mislimo da je zdaj pravi čas za alternativne odločitve ki so sicer um, ne, morda nekoliko slabše ali vsaj uh, slabše od evrovoznic, uh, ob, obveznic, ampak so bolj izvedljive. Kajti sedaj imamo na trgu š, veliko število novih državnih obveznic na trgu. Um, države so jih uh, izdajale v, kra, uh, v nedavnem v veliki meri. Do kakšne mere je evropska gospodarska politika odgovorna za to, kar se je zgodilo. To je vprašanje, ampak ta stvar, ta dogajanja ne, eh, ne opažamo le v Evropi, ampak tudi v Združenih državah, na Japonskem, v Južni Koreji, v vsakem gospodarstvu sveta. Prosim, nikar ne krivite Evrope za težave te globalne krize. Če že iščemo krivca, potem so krivci za te globalna neravnovesja druge in če želite jih lahko poimen, poimenujem. Vem, kdo so tisti, ki so povzročili te globalne težave in globalna neravnovesja. Z makroekonomskega vidika so krivci tisti, ki so podpirali neregulacijo ali odsotnost regulacije finančnih trgov, finančnih inštitucij, finančnih dejavnosti in neregulacijo bonitetnih agencij. In krivci so tudi tisti, ki so imeli prednosti tega eh, pohlepnega eh, pohlepnega pristopa. Skratka, nikar ne krivite evropskih institucij, ki so se prej za, za, eh, zagovarjale to vrstno regulacijo. In kot zadnje, bančna kriza, kako o njej razmišljati in kako ukrepati na njeni podlagi naslednjo krizo moramo seveda preprečiti in s tem se zelo ubadamo na ravni Evropske unije in tudi na ravni G20, tudi v IMF-ju, v okviru ESM-a, tudi v okviru skupine Dela Rusiji in kmalo bomo predložili predloge skupine Dela Rusijeja namreč ta skupina bo kmalo predložila svoje poročilo. Ampak ta politična odločitev, ali naj bi sprejeli odločitve, preden bomo imeli celovito oceno krize ali ne. Moj odgovor na to vprašanje je vsekakor da, nikakor ne moremo čakati. Tim Geiner včeraj to je glavni zakladnik v zda ko je včeraj predstavljal nov sveženj predlogov ki je bil iniciran v finančni sektor v zda rekel je da morda to ni zadnji sveženj morda nekateri ukrepi ne bodo učinkovali morda bomo morali te ukrepe prilagoditi vendarle pa moramo ukrepe sprejeti zdaj sicer je obstaja tveganje celotnega propada finančnega sektorja in finančnih trgov. temu se je bilo mogoče izogniti oktobra ampak znova se lahko pojavi ob odsotnosti tovrstnih ukrepov in tega si nikakor ne moremo privoščiti. in Drži, da z vidika državljanov, z vidika realnega gospodarstva lahko seveda razumem to zaskrbljenost ali vprašanje. Jaz nisem finančni trg, jaz sam sem tudi državljan, zato povsem razumem ta argument, da nikar ne dajte denarja tistem, ki so ustvarili krizo, ki so povzročili krizo, dajte denar nam, ampak če damo denar nekomu drugemu, ki bo Eh, delil ta denar med podjetji, med eh, državnimi eh, ustanovami oziroma med državnimi družbami, potem vsekakor potrebujemo nekega posrednika, ki bo učinkovito razdeljeval ta kapital. To pomeni, da potrebujemo solventen in trden finančni trg oziroma finančni sistem, in seveda ugotavljamo da danes finančni trg ne deluje tako kot bi moral. Euh, najlepša hvala gospod komisar sedaj bomo imeli drugi krok eh, vprašanj začeli ga bomo še preden se nam pridruži gospod filip majštad in dovolila si bom predtem vendarle še dve pripombi in sicer prvič če finančni bančni trg in finančne storitve ne delujejo in eh, je to tudi zato, ker gospodarski sistem ne deluje in sedaj, kdo je bil prej, kokoš ali jajce, to je vprašanje, ki si ga lahko postavimo. Ali je treba najprej se lotiti vprašanja medbančnega trga, zato da bomo lahko zagnali gospodarstvo, to ne postavljam vprašanje gospodu Almuniju v smislu strategije, ki si jo je komisija izbrala, ampak ne bi želela tudi dajati vtisa, da bi si mislili, da nas zanima samo vprašanje finančnega trga. Ne, zanima nas v povezavi z gospodarskim trgom. In drugič, kot pravijo naši strokovnjaki, zelo izredno vidimo, da je veliko podpore nudene bankam in da se je o tem odločalo v precej paničnem razpoloženju. Uh, ko se je skušalo dati na vsak način hiter odgovor na finančno krizo, vendar pa je to temeljilo tudi na številnih pogajanjih. Torej, ne gre za to, da bi sedaj skušali zavrteti uro nazaj, ampak marsikdo izmed nami je rekel, da bi bilo treba določiti tudi pogoje že takrat, ko je bila podpora dodeljena bankam. treba je torej videti na kakšnih ravneh, kako po vrsti bi se moralo to dogajati in ugotoviti, kaj je tukaj toksičnega, nečistega, če bi pri tem se lotili čiščenja že v prvem nadstropju te visoke zgradbe, bi verjetno unesli več reda tudi vse ostale nadstropja. Aha, zdaj pa še beseda za komisarja. Uh, Res je, da imamo tukaj medsebojno povezanost med potrebo po deleveraging in dodelitvijo sredstev za nova posojila, za financiranje novih dejavnosti, s pomočjo katerih bo finančno gospodarstvo postalo močnejše in s pomočjo dinamike nefinančnega trga se seveda vpliva tudi na stabilnost finančnega trga. Res je, da gre tukaj za neko medsebojno povezanost in delovanje. Vendar pa, če je treba začeti na eni od teh dveh strani, mislim, da smo začeli na strani nefinančnega gospodarstva z načrti za njegovo oživitev ter z ekspanzivno denarno politiko. Ampak kaj smo s tem povzročili na strani povpraševanja? To ne bo delovalo, če ne bomo še naprej izvajali ukrepov tudi na področju finančnih trgov. To je pač dilema, jasno, ampak ne gre tukaj samo za te toksične, nečiste proizvode, ta toksična sredstva. Ne gre samo za to, gre za to, da tudi druga sredstva lahko postanejo toksična, če ne bomo našli rešitve pravočasno. Ampak kakorkoli, treba je določiti pogoje, pogoje za porazdelitev bremena, za porazdelitev tveganja, kadar uporabljamo denar davkoplačevalcev in še zlasti, ko ga uporabljamo kot jamstvo za morebitna tveganja. To so pogoji, ki jih je treba zelo jasno položiti na mizo. Nekatere države so v svojih programih to storile, druge nekoliko manj. Ampak po mnenju komisije je to nujen predpogoj, za gospodarski in ne samo politični uspeh, za gospodarski uspeh. Sicer bomo v finančnih sistemih povzročili, da si bodo mislili, da lahko počnejo karkoli, ne da bi jih država pri tem nadzirala. Predsednica, najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Agarastosu in na to gospodu Giorgetiju v imenu Evrop eh, italijanskega parlamenta. Gospod Agorastos, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej želim povedati, da se nobenega ukrepa ne da uresničiti, če nimamo socialne kohezije. Zato je treba sprejeti tudi socialne ukrepe, uprit naših državljanov, da se bodo ti lahko soočili z današnjo krizo. Ne gre torej samo za ukrepanje na finančni ravni. Pa še nekaj je treba povedati. Mi živimo v globalizirani družbi, v kateri se gospodarstvo pospešuje na vseh ravneh. Zaradi tega pospeševanja je tudi učinek krize večji in primernih mehanizmov za ukrepanje nimamo. Seveda trgi ustvarjajo tudi bogatstvo, ampak kadar vidimo, da ni mehanizma, s katerim bi lahko nadzirali učinek vsega tega, vidimo hitro, kaj se je zgodilo pred 4-5 leti s tem razmahom interneta na to nekaj let kasneje je počil mehurček, nepremičninskega trga in tako naprej. Torej, glede te asimetrije je potrebno informirati ulagatelje, treba je nuditi primerne informacije zaradi tega, ker posledic določenih izbir ne poznamo dovolj dobro. In vse to se je zgodilo zato, ker nismo imeli primernega pravnega nadzornega sistema. Zato moramo naše prioritete prerasporediti in se prilagoditi trenutni situaciji. V trenutni krizi pa se je treba predvsem zelo hitro odzivati, sprejeti ukrepi pa morajo biti medsebojno usklajeni. Torej, ukrepati moramo hitro. To, kar smo prej storili v enem letu, moramo sedaj v osmih mesecih. Po drugi strani pa moramo mi, politiki, misliti na dve stvari. Prvič, boriti se moramo proti brezposelnosti, ki predstavlja zelo veliko nevarnost. In na to moramo. moramo najti tudi ukrepe za zniževanje življenskih stroškov. Potrebujemo torej nek primeren okvir, ki bo omogočal dobro komunikacijo med državljani, vladami in nami samimi. Ko govorimo o tej prerasporeditvi prioritet, je to pomembno tudi na področju proračuna. Namreč, pomislimo, kolikšni so stroški za obrambo. V Grčiji so zelo visoki, to je neka naša posebnost in zato moramo na te izdatke gledati z drugega vidika. Hvala, prosim še enkrat, da se držite odmerjenega časa. Sedaj pa italijanski parlament. Govoril bo gospod Giancarlo Giorgetti, predsednik odbora za proračun. Dve minuti imate na voljo. Hvala. Tudi v Italiji se finančna kriza zelo pozna. V bančnem sistemu še ni prišlo do rekapitalizacije na račun javnega proračuna, naprimer. Ampak javni dolg je izredno visok in Kakšen inštrument je pripravila italijanska vlada? Odločila se je na zelo previden način, vsaj kar zadeva davčno politiko, je ustvarila neko protislovje in to bi želel tu povedati. Namreč gre za neko neusklejenost med vlogo Evropske unije, ki podpira rast in zaposlovanje in med obstojem primernih finančnih in pravnih sredstev, ki lahko to omogočajo. Možnosti za usklejevanje so dejansko zelo šipke. Tako da po eni strani se nacionalne vlade in še zlasti italijansko vlado prosi naj vlagajo velike napore v izvajanje pakta za rast in stabilnost. Po drugi strani pa Evropska unija sama ne zmore dati na voljo primernih sredstev za to. Uh, Zato mi dovolite, da poudarim le nekaj vidikov. Prvič, glede naložb v infrastrukture na nacionalni ravni, to bi se moralo po našem mnenju obravnaviti nekje druge in ne v okviru pakta stabilnosti. In drugič, če se tu navežem na grškega kolega, mislim, da socialna amortizacija in potreba potem, da se sprejme tudi ukrepe na socialnem področju, glede na to, kakšni bodo učinki za prebivalstvo, tudi ukrepi, ki se sprejemajo na finančni ravni in ki jih prebivalstvo v glavnem ne razume. In no, mogoče bom svoj prispevek lahko podal tudi v pisni obliki. Vsekakor mislim, da res potrebujemo uh, neko boljše usklajevanje in boljše spodbude in to bi bilo treba, o tem bi se bilo treba dogovoriti znotraj sveta ECOFIN, ta pa bi moral v delovanje vključiti tudi nacionalne parlamente. Najlepša hvala, gospa Beceli ima besedo za Evropski parlament. Na to pa bo začela Španija in na to Belgija. Gospa Beceli. Gospa predsednica, če mi dovolite samo nekaj kratkih pripomb. Evropa je odgovorna za krizo, kot se govori v vseh teh govorih. Ampak Če je tako, je to tudi zato, ker Evropa ne prisluhne Evropskemu parlamentu, ko je govoril tudi pred kakšnim letom o tem, da je treba biti bolj previdni. Govorili smo, da se morajo trgi sami uravnavati, ampak ni tako, ker krize nismo razrešili. In tako se sedaj izkazuje, da smo za njo tudi mi soodgovorni. Torej, kar zadeva capital reallocation, v finančnem sistemu. Gospod komisar, če menimo, da bo ta prerasporeditev državljanom prinesla določene prednosti, ne glede na naše politične usmeritve, potem postavljamo pod vprašaj vlogo države, vlad in socialne varnosti. Torej, Tega se moramo zavedati. Ne moremo tvegati državnega bogatstva pri tem. Pa še nekaj vprašanj bi želela postaviti. Prvič, če. V programu za oživitev gospodarstva, likvidnost, ki se nudi bankam, omogoči, da se približamo tudi bankam, ki se nahajajo izven tega območja, pod kakšnimi pogoji lahko to omogočimo? Tega pojava se ne moremo lotiti tudi tako, da bi pomagali drugim državam. In drugič, lahko prispevamo k temu, da določeno državo podpiramo z elementi, ki temeljijo na nekih jasnih podatkih. Mi pa se moramo zavedati, da imamo zelo različne statistične podatke od države do države. Na to pa kar zadeva te evro obveznice. Sedaj se nahajamo v Evropi različnih hitrostih in to moramo tudi upoštevati. Sedaj ima besedo predstavnik španske delegacije. Hvala, gospod Villa Juana. Kot je rekel gospod Almonijo, bi mi bilo všeč, če bi lahko govoril po katalonsko v tem parlamentu, ampak gotovo bo prav k malu ta parlament uporabljal jezik, ki ga govori 10 milijonov evropejcev nas, pri nas v Kataloniji. No, ampak dovolite mi, da povem to, kar sem želel povedati. Najprej, kriza je globalne narave in zato potrebuje globalne rešitve. S tem se popolnoma strinjam. Še zlasti, ko sem poslušal danskega kolega, je jasno, da se te krize lotevamo v nekaterih državah bolje kot v drugih in da so razlike med našimi državami bistvene, zaradi česar se tudi pojavljajo nekje takšne, nekje drugačne težave pri soočanju s to krizo. V Španiji, na primer, je kriza povzročila stopnjo brezposelnosti, ki je precej višja kot v drugih državah Evropske unije. Kakšnih 4 milijone brezposelnih oseb naštejemo lahko letos v Španiji. Potem vidimo, da je tudi stopnja zadolženosti zelo visoka v številnih državah. In to kljub temu, da je bil naš finančni sistem dokaj soliden v preteklih letih. Očitno torej ta finančni sistem ne nudi odgovora, kadar se pojavljajo taka težavna vprašanja. Ampak vidimo lahko, da imamo na lokalnih norneh različne politike, ki omogočajo obravnavo teh vprašanj. Ampak seveda, strinjam se z vami, gospod komisar, da je finančna kriza bistvenega pomena in če se vrnemo k realnosti naših finančnih trgov, je pomembno najti rešitev za to, da bomo rešili naše trge in to zato, ker brez dobrega delovanja teh trgov ne deluje tudi realna ekonomija. Ne gre torej samo za finančne sisteme, gre za sistem realnega gospodarstva in pri tem mislim na mala in srednja podjetja, ki so bistvenega pomena v naših državah in ki nimajo na voljo dovolj kapitala, da bi lahko delovala. Če nimamo na voljo solidnega finančnega sistema in torej gospodarskega sistema, sistema realne ekonomije, potem imamo težave vsi. Vsekakor bi se morali s temi vprašanji lotiti že prej. Zdi se namreč, ko da se leta 2009 lotevamo tako, da iščemo rešitve za problem, ki se je pojavil že prej v preteklosti. In na zadnje še dve točki. Včeraj so na sestanku ECOFIN govorili o primankljaju in španski primankljaj se je pospel že do 4-5 odstotkov, morda še više. Ampak, kot sem povedal, imamo že zelo visoko stopnjo brezposelnosti in to zadeva konkretne ljudi. 4 milijoni brezposelnih, to je gotovo številka, s katero se moramo resno ubadati. Najlepša hvala, gospa predsednica, tudi zato, da ste mi dovolili govoriti nekaj minut več. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo kolegici iz belgijske delegacije, ampak ne vem, ali ste predstavnica senata ali parlamenta. Kristjan Vjen, senatorka in podpredsednica odbora za gospodarske in finančne zadeve v senatu. Hvala, gospa predsednica. Trenutna kriza je pokazala, kako zelo je nadzor v državah članicah poln vrzeli primer Fortis je zelo dober primer, ni pa edini. V Evropi imamo en in drugi na voljo različne nadzorne organe, ne obstaja pa nobena koordinacija na evropski ravni. In zato me zanima, kolikšna je možnost, da bi se ustanovil nek nadzorni organ za izvajanje nadzora nad finančnimi institucijami na evropski ravni prvič. In ja, mislim, da gre tukaj za vprašanje eh, stabilizacije finančnih trgov in da bi to pripomoglo k bolj jasni situaciji v vseh evropskih državah. In drugič, v trenutni finančni krizi so agencije igrale zelo veliko vlogo Agencije so namreč pošiljale signale vlagateljem in v Evropi takih agencij nimamo, vse so ameriške. Kaj mislite o možnosti, da bi imeli v Evropski uniji neko bonitetno agencijo, ki bi bila javni organ, državni organ? Najlepša hvala, sedaj pozdravljam med nami in to z velikim veseljem gospoda Filipa Majštata in se vam res zelo lepo zahvaljujem, da ste se nam pridružili. Sedaj dajem besedo gospe Rajevi in na to bo dobil besedo gospod komisar, da bo odgovoril na te prispevke. Na to pa boste imeli ponovno možnost za naslednji krok, potem, ko bomo prisluhniki prisluhnili gospodu Majštatu. Gospoda, gospa Rajeva. Bajeva se popravlja govornica. Komisar Almunija, mogoče bi bilo za člane nacionalnih parlamentov zanimivo vedeti, da države iz starih držav članic eh, doživljajo izpostavljenost v novih državah članicah, eh, kar pomeni, da nastaja povezanost. Hvala lepa. Eno vprašanje, predtem predam besedo naprej. V programu za oživitev gospodarstva, ki ga je predstavila komisija meseca novembra, smo videli precej izviran ukrep in sicer predlog, da bi države članice predvidele mehanizme za podaljšanje trajanja nadomestila za brezposelnost. Zanima me, ali je veliko držav članic prijelo ta ukrep in ga izvaja. E, gre namreč za precej simboličen ukrep in zdi se nam, da ni bil zelo široko sprejet. Tako, komisija nam bo na to lahko odgovorila, tako da vam dajem besedo, da se odzovete. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dobro. Ne bom odgovoril na številna vprašanja, na katera je bil že dan odgovor ali vsaj komentar v mojem prejšnjem odgovoru, ki je bil zelo dolg. Ampak šel bom direktno k nekaterim konkretnim točkam. Prvič, ne strinjam se, gospa Baceli, s tem, da je Evropska unija odgovorna za to krizo. Evropska unija doživlja, trpi to krizo, vendar makroekonomska neravnovesja se niso ustvarila v Evropi, ta so pa preveliko prispevala k tej krizi in tudi z vidika mikroekonomskega vidika finančnega nadzora se položaj finančnih ustanov v Evropski uniji ni spremenil. Finančne ustanove v Evropski uniji so nekatere delovale zelo dobro in to brez nadzora in druge, ki so delovale zelo slabo, tudi brez nadzora. Potem imamo finančne nadzornike, ki so zelo dobro upravljali svoje delo, v drugih državah članicah pa so nekateri finančni nadzorniki svoje delo upravljali zelo slabo in to na podlagi istih evropskih predpisov. Sam se strinjam z reguliranjem. To sem že veliko krat povedal v tem parlamentu in komisija, odkar je vzpostavila načrt za oživitev finančnih storitev leta 1998 je sprejela več kot 40 zakonodajnih predlogov in pred enim mesecem je komisija svetu in parlamentu spet poslala celo vrsto zelo pomembnih pobud o spremembi kapitalskih zahtev oziroma lastnih sredstev, o solventnosti v, na področju zavarovanja, o agencijah, rejting agencijah in tako naprej in tako naprej. Zato menim, menim, da ne smemo obtoževati Evrope za to, za kar Evropa ni kriva. Mislim pa, da moramo v Evropi vsi storiti še veliko več in to vsi, komisija, parlament in svet. Včeraj sem se udeležil sestanka sveta ECOFIN, na katerem so predloge komisije znotraj programa za oživitev gospodarstva, kot naprimer 5 milijonov evrov, ki niso bili porabljeni v uh, evropskem proračunu, zahtevamo, da se uporabijo na kratek rok za zagotavljanje delovnih mest. In pri tem se mi je zoprstavilo kakšnih 6, 7 ali celo 8 milijonov evropskih ministrov za finance, ki so rekli, da ne, da se s tem ne strinjajo. In pogledajte, evropska realnost pa ni samo znotraj sveta. Evropska realnost je tudi parlament. In zato prosim parlament naj zauzame svoje stališče jasno in odločno in to še preden se bo svet 1. marca ponovno sestav na svojem neformalnem srečanju. No, če pa parlament čaka na peticije komisije, ja, komisija to tudi dobro počne oziroma kadar pa komisija dobro stori svoje stvari oziroma sploh kadar kaj stori, prosim parlament, da si tudi takrat upa povedati kaj dobrega na račun komisije in tudi nacionalne parlamente, prosim. Prosim, Evropski parlament naj si upa povedati, da je komisija to in to naredila dobro in naj si upa povedati, da v določenih državah članicah določeni finančni nadzorniki česa niso dobro storili in da ne pljuvajo vedno samo čez Evropsko komisijo, ampak pomislijo tudi na to, kaj počnejo nekateri drugi. In tukaj mislim tudi na nekatere evropske voditelje, ki skozi zahtevajo naj bo komisija aktivnejša in potem vsakeč, kadar komisija sprejme kakšno pobudo, jo pa zavrnejo. Na to pa vprašanje denarja v bankah evropskih držav. Banke, ki imajo podružnice v drugih evropskih državah. In zade, kar zadeva njihove odločitve, imamo tukaj odločitve, ki so odvisne od bank samih in ki jih mora nadzirati odgovorni nadzornik. Potem pa morajo določeno vlogo odigrati tudi sami organi in nadzorni organi tistih držav, v katerih imajo te banke svoje podružnice. Zaradi tega je tako zelo pomemben nadzor na evropski ravni. Zaradi tega je tako zelo pomembno, da na podlagi poročila skupine La Rozier že enkrat storimo kakšen korak naprej v smeri boljšega nadzora na evropski ravni. In glede na to, da vsaj 45 finančnih skupin, ki delujejo na evropski ravni, potrebujemo ta nadzor na evropski ravni. S tem se popolnoma strinjam in komisija bo gotovo podala predloge v tem smislu v prihodnjih dneh. Strinjam se tudi z številnimi drugimi stvarmi, ki smo jih tukaj slišali in ne na zadnje vprašanje o rating agenciji, o bonitetni agenciji v Evropi. Zato zahtevamo v Evropi obstoj registra in zahtevamo tudi to, da agencije, ki v Evropi delujejo, ne glede na to, odkot izhajajo, ena izmed treh velikih ficht, naprimer, ima tudi uložen evropski kapital. Svoj sedež ima sicer v Združenih državah, vendar pa njen največji delničar je Evropa. Zato zahtevamo pri vseh teh agencijah to, da se ve, na kateri podlagi delujejo, kakšno metodo uporabljajo in če lahko pri njihovem delovanju pride do konflikta interesov, ki lahko škodi njihovi dejavnosti. In pri tem lahko povem, da tisti, ki so storili bistvene napake, pri tem, da so dodelili rating nekaterim finančnim proizvodom, ki tega niso zaslužili. Sedaj skušajo biti zelo strogi in v nekaterih primerjih, kjer ni nobenega prepoznavnega argumenta glede državnega vladnega dolga, se zdi, kot da skušajo to kompenzirati s tem, da so se zdaj z določenimi državami res veliko bolj strogi in to zaradi napak, ki so jih storili pri določenih finančnih proizvodih. Hvala, gospod komisar, za vsa ta zelo natančna stališča in odgovore, ki zelo veliko prispevajo k naši razpravi. In vsak vidi, da imamo nek drugi načrt za podporo bankam, na to tretji načrt za podporo bankam, drugi načrt za podporo gospodarstva in tako naprej. Vse to je zelo pomembno. No, oprostite, sam nisem govoril o tem, pravi gospod komisar, ne o drugem, ne o tretjem načrtu za podporo bankam. Ne, ne, tega ne pravim, predsedujoča. Torej, gospod komisar, najlepša hvala in vidimo se ponovno danes večer. chers collègues, chers amis. Dragi kolegi, dragi prijatelji, sedaj se lotevamo drugega dela današnjega popodanskega sestanka in besedo bom dala kar takoj gospodu Filipu Majštatu, ki se mu zelo zahvaljujem, da je med nami, glede na to, da se zavedam, da je njegov urnik izredno poln, zapolnil se je z dogodki, ki niso bili prvotno predvideni in vseeno se je skušal Eh, udeležiti našega sestanka, za kar se mu izredno zahvaljujem. To je res pravi odvetnik evropske dodane vrednosti, kar je zelo pomembno v trenutku, ko ta način reševanja problemov vsak zase oziroma skrbimo samo zase, lahko zelo škodi temu skupnemu pristopi k reševanju krize. Tako, sedaj bomo prisluhnili prispevku našega gosta, na to pa se bomo lotili posameznih krogov vprašanj in odgovorov, tako kot smo to počeli na prejšnjem delu našega zasedanja. Gospod Majštat bo spregovoril o vprašanju mikrokreditov in še česa drugega, ampak seveda ste prosti, da lahko poveste, kar želite in če imate še druge, eh, druga sporočila drug, za predstavnike nacionalnih parlamentov ste seveda vabljeni k besedi. Najlepša gospa, hvala gospa predsednica. Hvala, da lahko tukaj govorim o tej bistveni problematike o financiranju malih in srednjih podjetij in celo mikropodjetij. To je zelo pomembno, zakaj? Ker po eni strani, kadar gredo stvari dobro, ugotavljamo, da smo zelo veliko dolžni ravno malim in srednjim podjetjem, kadar pa gredo stvari slabo, so ravno mala in srednja podjetja tista, ki so prve žrtve slabe situacije. In tako se je izkazalo tudi v sedanji situaciji. Mala in srednja podjetja so bistvenega pomena v našem gospodarstvu. Kakšnih 20 milijonov jih je takih, ki ustrezajo definiciji Evropske unije in sicer, da so to podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 zaposlenih. In e, približno 90 odstotkov, 95 odstotkov je takih eh, podjetij, ki zaposlujejo okrog 100 milijonov oseb v Evropski uniji. Tako da gre tukaj dejansko za osrednji, bistveni element evropskega gospodarstva, ampak ugotavljamo, da danes kriza tepe najbolj ravno njih in hkrati sistem posojil ne deluje več pravilno. Tako da ni presenetljivo, da že od septembra dalje svet za finančna vprašanja pod francoskim predsedovanjem naslavlja na nas želje po večjem prizadevanju za nudenje podpore malim in srednjim podjetjem. Evropska investicijska banka, kot veste, je bila ustanovljena že z rimsko pogodbo za to, da bi finančno podpirala cilje Evropske unije. In med temi cilji je tudi podpora malim in srednjim podjetjem, za kar se zauzemamo. Tako da že tradicionalno smo mi nudili precejšnjo pozornost malim in srednjim podjetjem, ampak ne neposredno, logično, da bi bilo to preveč pričakovati, ampak nudimo podporo bankam, zato da lahko nudijo malim in srednjim podjetjem boljše kredite. To je nek tradicionalni proizvod, ki ga uporabljamo že številna leta in tako posojamo kakšnih 5 do 6 milijard sredstev bankam, zato da te lahko nudijo posojila malim in srednjim podjetjem. Leta 2007 in 2008 pa smo že sprožili široko razpravo, posvetovanje v 27 državah članicah, da bi ugotovili, kolikšen sploh je interes za to vrstne proizvode. Spraševali smo vodstvo malih in srednjih podjetij, banke, javne ustanove, ki podpirajo delovanje MSP-jev in tako naprej. Na tej podlagi smo ponovno pregledali in posodobili naš proizvod. In tako, seveda, lanskega septembra, ko je svet ministrov za finance na nas nastovil prošnjo naj naša prizadevanja še ukrepimo, smo uh, seveda pregledali te nove proizvode mislim, da se že porajajo vprašanja eh, v zvezi s tem. No, torej, kaj nas je prosil svet ECOFIN? Prosil nas je, naj namenimo 30 milijard evrov za posojila bankam za MSP-je za obdobje 2008 do 2011 in da bi polovico teh sredstev, torej 15 milijard, namenili leta 2011 v obdobju 2008-2009. Tako da smo se morali posvetovati, da bi lahko hitro ukrepali in to smo dejansko poskušali storiti. Saj smo dejansko skozi leto 2008 že eh, nudili okrog 8 milijard evrov posojil v 16 državah članicah, torej že več kot polovico teh sredstev v zadnjem trimestru in to v odgovor na to prošnjo po pospešitvi, eh, ki smo jo dobili strani sveta. Tako smo podpisali to vrstna posojila v 16 državah članicah in sicer s 75 eh, bankami partnericami. In kakšne so novosti pri tem proizvodu, ki ga nudimo? Prvič, banke lahko uporabljajo sredstva ne samo zato, da financirajo materialne naložbe, kot je bilo to poprej, ampak tudi za nematerialne naložbe, torej naložbe v raziskovanje, naložbe za pridobitev širšega distribucijskega omrežja, za pridobitev patentov, licenc in tako naprej. In poleg tega še working capital, kar pomeni pogodba za financiranje za obdobje vsaj dveh let. Torej, gre za vse te vrste dejavnosti malih in srednjih podjetij, ki se lahko financirajo s temi posojili. Poleg tega smo poenostavili upravne zahteve in pogoje, ki jih nalagamo bankam, eh, pri reportingu, pri poročanju, zato da bi lahko malim in srednjim podjetjem nudile večje prednosti. Tako, to sta dva nova najpomembnejša elementa in sicer, da prvič od partnerske banke zahtevamo, da se pisno zaveže, s pogodbo se zaveže, da bo prenesla nek minimum finančnih koristi, ki jih pridobi na mala in srednja podjetja. Ker namreč naš namen ni ta, da povečamo likvidnost bank, ampak da izboljšamo pogoje za nudenje posojil malim in srednjim podjetjem. To je nov element v tej novi obliki pogodbe. In sicer, da se mora partnerska banka zavezati za nek minimum, ki ga bo prenesla malim in srednjim podjetjem pri nudenju kredita. Druga zahteva pa je preglednost, transparentnost in sicer, da mora banka MSP obvestiti o koristi, o, ki, ki jo dobi s posojilom, zelo jasno mora opisati v celoti vse prednosti, ki jih s posojilom prenaša na MSP, ki Eh, posojilo prejme. Tako gre torej za sistem posojila bankam, ki lahko nudijo posojila MSP-jem v drugem koraku. Tako dlje pa v tem sistemu ne bomo šli, saj ste razumeli, da ta sistem omogoča nudenje posojil bankam. In, no ja, verjetno sem vam pred dvema letoma govoril, da je to posel brez vsakega tveganja, danes pa vemo, da je tudi tu prisotno določeno tveganje. No, ampak banka prevzame tveganje za to mlado in srednje podjetje. To tveganje pa je gotovo pogosto više, kot ga ima posredniška banka. In zato, da bi spodbudili banke, da več posojajo MSP-jem, jim rečemo, ko smo prepričani o tem, na kakšen način vodijo svoje posojilo MSP-jem, jim rečemo, da smo pripravljeni z njimi deliti tveganje, ki ga prevzamejo pri nudenju posojila MSP-jem. Torej, gre za nek sistem upravljanja s tveganji, ki ga delimo s posredniško banko, ampak tej pravimo, da če vidimo, da ji lahko zaupamo, bomo prevzeli polovico tveganja ki ga sicer nosi banka, ko nudi posojilo MSP-ju. In s tem se kapital, ki ga potrebuje banka, ki nudi posojilo, tudi razpolovi. Tako, k tem posojilom za MSP-je je pa treba prišteti še nekaj novega in zato smo predvideli milijardo evrov sredstev in sicer posojila za to umestno sivo območje, ki se nahaja med kapitalom in med posojilom, torej dolgom na drugi strani, kar imenujemo včasih quasi equity. Gre za pogojeno posojilo, če naj ga tako imenujem. In preko naše podružnice, Evropski investicijski sklad, dodeli eno milijardo sredstev za to, da razvije tak sistem posojil. No in potem, še vedno, kar zadeva Evropski investicijski sklad, ta ima dve veji dejavnosti tradicionalno, ki sta namenjeni malim in srednjim podjetjem. Torej, po eni strani dodeljovanje tveganega kapitala, za naložbe podjetij in ta portfelj obsega trenutno okrog 4 milijarde evrov. Lansko leto je bilo to 411 milijonov sredstev in tukaj gre torej za tvegani kapital, torej venture capital. To je prva veja naše dejavnosti. In druga veja pa je nudenje jamstev za kredite za MSP-je. Na ta način skušamo spodbujati banke, da jim nudijo posojila in to tako, da jim nudimo jamstva za njihov portfelj. In končno, da naj to sliko nekoliko zaključim, omenil bom mikrokredit evropski investicijski sklad nudi tudi jamstva za portfelj mikrokreditov. To smo že večkrat storili in drugič portfelj za jamstva za posojila, za mikrokredite znaša okrog 300 milijonov evrov in po drugi strani naš sklad upravlja tudi program Jasmine, ki ga je pripravila Evropska komisija, njen generalni direktorat regijo in ki nudi tehnično pomoč ustanovam za mikrofinanciranje, da se te lahko zaženejo in začno delovati. In poleg tega je bilo tudi 20 milijonov namenjenih za sofinanciranje družb za mikrokredite. Tako, to sem zelo na hitro skušal predstaviti različne inštrumente, ki jih skušamo uporabljati in za podporo malim in srednjim podjetjem, ampak jasno, niso to načini, s katerimi so banke prisiljene, da nudijo pomoč malim in srednjim podjetjem. Ne, ponovil bom še enkrat, zelo smo povečali financiranje za banke, kot sem že povedal, 8 milijard evrov leta 2008, vsaj toliko še enkrat leta 2009. In videli bomo, v, s kakšnim ritmom bodo banke dejansko ta sredstva uporabile za to, da bodo nudile posojila MSP-jem. Ampak, kar pa zelo jasno povemo našim partnerjem, je naslednje. Tisti, ki bodo hitro uporabili ta nova posojila, bodo v prihodnosti lahko spet dobili druga posojila strani Evropskega investicijskega sklada. Torej, z drugimi besedami, naš cilj ni samo ta, da nudimo bankam posojila, ampak tudi ta, da se ta posojila, ta sredstva dejansko efektivno uporabijo za to, da se povečajo sredstva, ki se nudijo v obliki posojil malim in srednjim podjetjem, kar se nam zdi zelo pomembno za naše gospodarstvo. Hvala. Hvala za to zelo jasno predstavitev uloge FMI-ja oziroma IMF-a pri nudenju posojil malim in srednjim podjetjem. In mislim, da tudi naš češki kolega temu vprašanju pripisuje zelo veliko pozornost. No, sedaj bomo dali besedo spet predstavnikom nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta in potem boste vi spet dobili besedo, da boste lahko odgovorili na prispevke, ki jih bomo slišali. Uh, Eh, jasno mi je, da imam pred seboj seznam govornikov, ki so se že zapisali, javili k razpravi v prejšnji razpravi in ki jih morda ta razprava ne tako zelo zanima. Ampak predlagam, da se vseeno držimo tega dnevnega reda, zato da ostanemo pravični. Če pa se kateri od kolegov želi odpovedati sedaj besedi in jo boraje prosil ponovno jutri, bomo to upoštevali. Ampak čisto zaradi poteka dela se mi to zdi najenostavnejši postopek. Gospod Nuno Kamara Pereira bo sedaj spregovoril za Portugalsko, na to pa še drugi predstavniki za njim. Kjer da ki? Su presidente, boa tarde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 zdi se mi, eh, da je Evropska unija glede tega zgrešila pri svoji skupni politiki. In to v vseh sektorjih, primarnem, sekundarnem, terciarnem in tako naprej, ampak še najbolj v primarnem sektorju. Ta sektor je zelo živ v Južnji Ameriki, v Aziji. In Evropa je pozabila na svoje obveznosti pri in na svoje dužnosti glede na strukturo svojega gospodarstva in na to, kako je to nastalo od samega začetka dalje. In poleg tega Evropa pogosto pozablja na nekatere ultraperiferna območja, ki jih imamo v naših državah članicah. In kar zadeva ta primarni sektor, je Evropa na določeni ravni zelo ranljiva, kar je pokazala tudi ta kriza. In glede tega me res zanima, kaj Evropa sploh misli. Kakšno rešitev si predstavlja, da jo lahko najde na tej primarni ravni pri povezavi med ljudmi in uh, njihovim habitatom in recimo tudi v Nemčiji. Uh, industrijski državi, ampak tudi tam ima primarni sektor svojo vlogo. In to me zanima zato, da bomo lahko razmislili o nujnih postavkah za razvoj in za podporo temu primarnemu sektorju, ker brez tega, po mojem mnenju, ni možno vzpostaviti nobenega gospodarskega sistema. Vsako stavbo je treba graditi od začetka naprej in ne od konca ponazaj. Hvala. Euh, mislim da bi mogoče lahko nekatera vprašanja ki ste jih pripravili za komisarja almunijo skušali nekoliko spremeniti in prilagoditi našemu novemu gostu, gospodu Majštatu. Sicer bo to razprava samo med nami, ne pa z našim gostom. Sedaj pa dajem besedo grški delegaciji. Izvolite. E, Hvala, gospa predsednica. Strinjam se z gospodom Majštatom in sicer v zvezi s tem, da je kriza zelo prizadela mala in srednja podjetja. To pa tudi zato, ker so načrti, ki so jih pripravili bančniki za rešitev gospodarstva, različni od države do države se razlikujejo in denar, ki ga banke dobijo na podlagi teh načrtev za reševanje situacije, ne pride potem v roke malih in srednjih podjetij. Na to pa še solidarnost. Tega vprašanja smo se že lotili v preteklosti, ko smo govorili naprimer o tem, da nimamo evropskih obveznic, kar ima bistven učinek na vso Evropo. Lorenz Boom in Raul Solomon iz Barclays Capital sta se s tem že soočila. Videli smo, o čem govorita. Govorijo o izgubah, ki dosegajo nedojemljive razsežnosti. Ampak načelo solidarnosti je to, da solidarnost pripomore k iskanju rešitve. In tako vemo, da države, ki dosegajo boljše rezultate, in večjo korist od notranjega trga morajo pomagati drugim državam. Gre torej za načelo solidarnosti. Potem pa še nekaj ste povedali na samem začetku glede te nove arhitekture, nove zgradbe. Mogoče ta nova arhitektura ne bi smela temeljiti na strogem spoštovanju finančnih kriterijev morala bi upoštevati tudi druge kriterije, socialno kohezijo, naprimer za poslovanje. In Evropa mora delovati tudi v tem smislu. In ne samo se naslanjati na Evropsko centralno banko in trditi, da je ona tista, ki mora ukrepati. Na evropski ravni je prišlo do zelo veliko izgub zaradi nezakonitega delovanja tudi na trgu delovne sile, kar je povezano ravno tudi s finančnim sistemom. In zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. Hvala. Madame la Présidente, si vous permettez, je parle en hongrois, ma langue maternelle. Hvala, gospa predsednica. Dovolite mi, da spregovorim po mađarsko v svojem jeziku. Uh, eh, kjet, uh, eh, dolgo, temene... Hvala za vaše predstavitev in glede na to bi se lotil dveh zadev v Evropski ljudski stranki. Sem predsednik delovne skupine, ki se ukvarja z MSP, gre za krože, ki se ukvarja s to tematiko. Če se navežem na to, kar je povedal že moj koleg, nam lahko, kolega, nam lahko nekaj poveste o statistiki. razpada po državah članicah in sektorjih in glede na to in na tudi nekaj o tem, kako lahko MSP profitirajo od tega tukaj velja tudi načelo kohezije ali pa se krediti financirajo prek ali pa se financirajo samo banke in ne tisti, ki denar resnično potrebujejo. In še nekaj, kar zadeva mikrokredite. Naš uh, odbor je sprejel eh, moje poročilo, ki ga bomo kmalo predstavili na plenarnem zasedanju, v katerem pravimo, da so mikrokrediti. nekaj drugega in bi jih morali opredeliti drugače kot kredite za mala in srednja podjetja, kajti ti mikrokrediti so namenjeni podjetnikom, ki predstavljajo posebne socialne skupine, kot so eh, priseljenci, ženske, eh, romi ali ljudje, ki živijo v ruralnih eh, območjih. Ti mikrokrediti oziroma ti ti kreditojemalci eh, nimajo ustreznih garancij, so pa pripravljeni ustanavljati določene na podjetja in izvajati določene dejavnosti. Tukaj imamo tudi pomoč eh, Evropskega garancijskega sklada in zgledujemo se lahko tudi po azijskih državah, kjer ne samo komercialne poslovne banke sodelujejo pri ponujanju to eh, vrstna kredita, ampak eh, imamo tudi druge institucije, ki se s tem ukvarjajo, ki niso banke. Lahko bi našteli kar nekaj instrumentov. zasebno z zasebnim podobno, v to se ne bi spuščal, vendar pa opredeljujemo mikrokredite drugače kot eh, to kar je namenjeno malim in srednjim podjetjem oziroma mikropodjetjem, ki imajo do devet zaposlenih. Omenili ste celo vrsto novih instrumentov, vendar pa me zanima, ali verjamete, da lahko pomagate s tem, da spremenite jamstvo, tako da institucije, ki niso uh, banke v klasičnem smislu tudi vključili v te kreditne posle. Kako naj bi države članice, kako spraviti države članice do tega, da ne bodo sledile vsaka svojem cilju? Kako bi lahko investici, Evropska investicijska banka odigrala pomembnejšo vlogo? Ciprska delegacija dobi besedo in potem Litva gospodja Keitis. Zdaj pa Cipar. Najlepša hvala. Zelo zanimivo je to, kar je povedal gospod predsednik v zvezi z mikropodjetji. Metoda mikrokreditov je bila uporabljena v številnih državah, še zlasti na afriškem eh, kontinentu in to ravno zato, da bi podprli ženske podjetnice ali tiste kategorije, ki so v slabšem položaju. Sama sem bila v delovni skupini, ki se je ukvarjala s tem in od leta 2006 se mikrokredit spodbuja tudi pri nas. Države članice morajo presprijeti takšno zakonodajo, ki bo podpirala mikrokredit. Nekatere države so to že storile, ampak pri nas pa tega še ni. Takšnega pravnega okvira še nismo sprejeli. Smo pa marsikaj storili na drugih frontah, zato da bi spodbujali mikropodjetja in to tudi s pomočjo našega proporočuna. Odbor za finančne zadeve v našem parlamentu je sprejel številne specifične programe za področje turizma in druge sektorje, naprimer, da bi spodbudili mikrokredite. Pa še razni programi, ki podpirajo delovanje malih in srednjih podjetij, so bile sprejeti in tako naprej. Torej, katero je moje vprašanje? Glede na to, da je pomembno podpirati MSP-je. glede na to, da so MSP-ji dejansko hrbtenica našega gospodarstva, kot je to tudi v moji državi, ali se bo razmišljalo še o kakšnem novem sredstvu, novem orodju za podporo tem podjetjem tudi na drugih ravneh. Treba jim je namreč pomagati tudi z posredovanjem inštitucij, ki niso nujno finančne inštitucije, kot je to tradicionalno bilo. Hvala. Hvala. Sedaj pa dobi besedo predstavnik litvanske delegacije Andriju Kajtis. Hvala lepa. Zahvaljujem se obema gostoma za njune prispevke. Litva je tudi poslala svoje odgovore na vaš vprašalnik. Evropskemu parlamentu, ampak vseeno bi želel nekaj vprašati oziroma prositi, če bi lahko pripravili poročilo, v katerem bodo združena, združeni vsi odgovori, vsi prispevki držav članic, kar bi bilo zelo dobro. Tako bi imeli združene vse primere dobrih praks in vse prispevke držav članic, ki so jih poslale. Uh, In glede na to, da gospoda Almunije več ni med nami, bom vprašanje postavil vam, gospa Beres. Mislili smo namreč, da se še vedno izvajajo analize raznih načrtov za oživitev gospodarstva v državah članicah in to z vidika protekcionizma, ki ni potreben in kateremu se prepogosto zatekamo. Naprimer, programi za oživitev gospodarstva, če so to programi držav, kakršna je Francija, naprimer, se pri tem že sumi na vse preveč prisoten protekcionizem, ki ima lahko negativne posledice na evropski ravni. Po drugi strani pa mislim, da bi bilo treba tudi poudariti, boljšo uporabo financ na evropski ravni, pa tudi številna davčna vprašanja bi morali obravnavati na evropski ravni. Številne problematike so namreč prezapletene, da bi se z njimi ubadali v nacionalnih državah. seveda je potrebno o njih razpravljati na nacionalni ravni v nacionalnih parlamentih, ampak tudi na evropski ravni v evropskih parlamentih. In kar zadeva financiranje MSP-jev in vprašanje mikrokredita, ta sistem je bil že vzpostavljen leta 2006 in ob trenutni krizi se je postopek upočasnil pri nas mikrokredite nudijo tri banke, ki jih je izbral, odobril nadzorni organ in glede na to, kakšno je stanje krize trenutno, nekateri skušajo dejansko priti do teh posojil, zato da bodo lahko sploh zagnali svoje delovanje in uresničili eh, protikrizne načrte. Zato bi želel vedeti, kaj misli gospod Majštat o naslednjem predlogu. Morda bi bilo koristno, če bi zagnali nek evropski sklad za mikrokredite, če bi vzpostavili nek tak sklad. Sklad, ki bi temeljil na izkušnjah pridobljenih v posameznih državah članicah saj so ravno MSP-ji tisti, kot ste tudi vi povedali, ki jih je kriza najbolj prizadela. Sedaj pa gospa Ferreira za Evropski parlament in na to bomo začeli s tretjim krogom. Začel bo predstavnik Nemškega parlamenta, gospod Lamel. Gospa Ferreira. Hvala, gospa predsednica. <clears throat> Hvala gospod Majšta, da ste ponovno med nami in dve vprašanje bi imela za vas. Prvo zadeva funkcije Evropske investicijske banke. Namreč v tem kriznem trenutku se nam zdi, da je evropski proračun dejansko zelo majhen glede na izzive, s katerimi se soočamo na evropski ravni. In eh, zdi se mi, da vse tisto, za kar nimamo finančnega kritja, pričakujemo, da bo Evropska investicijska banka posredovala pri infrastrukturah, na področju energetike, na področju vlaganja v mala in srednja podjetja in tako naprej. In zato se sprašujem, do katere točke lahko so vse te funkcije, ki jih mi želimo videti na strani Evropskega investicijskega sklada, kompatibilne z nacionalnimi programi in strukturami. Potem pa kar zadeva mehanizme in upravljalne inštrumente. Mislim, da je to vedno problem pri Evropski investicijski banki, da se zagotavlja doseganje cilja, ki ga ta banka zasleduje, ko gre za posojila komercialnim bankam. Komercialne banke se sedaj soočajo z velikimi problemi in do katere točke lahko Evropska investicijska banka zagotavlja, da bodo jamstva za posojila, ki se nudijo na mikroravni in za mala in srednja podjetja, izpolnjujejo zvesto, tako kot je treba. Kako zagotavljate, da s temi sredstvi upravljajo banke, ki so vredne zaupanja, naprimer? Tako, hvaležna vam bom, če mi boste odgovorili na te dve vprašanje. Hvala. Sedaj pa gremo še k tretjem krogu vprašanj, potem pa vam bom morda dala besedo, gospod predsednik, da boste lahko podali vaše odzive na to, kar smo slišali do sedaj. Torej, besedo dobi sedaj najprej gospod Lemel za nemško delegacijo in na to gospod Skinari za finsko delegacijo. Izvolite. Gospa predsednica, Gospod in gospodje, vedno znova me preseneča, kako razmetavamo z besedami, z raznimi zneski, 30 milijard, 50 milijard, biljoni celo. Ampak vedno znova si moramo predočiti, da je to denar, ki ga plača davkoplačevalec ali pa so to novi dolgovi. In eh, zapravljanje denarja ni vrednota. in ni učinek kot tak, ampak je treba učinek šele doseči. Zato je v Nemčiji vprašanje zadolževanja že neko temeljno vprašanje, kajti z visokim zadolževanjem se že ustvarja temelje za nove finančne krize. Zato bomo naš drugi paket pomoči sprejeli v petek, ampak bo v njem tudi zavora za dolgove. Torej bo tukaj nek ostavno določen najvišja meja zadolževanja za državo in za dežele. Tu, ta paket vključuje tudi paket jamstv za 130 milijard in to so jamstva za srednje velika podjetja. Ampak kaj sedaj to pomeni, ta jamstva, komu se da jamstva? kako se ukrepa tukaj na trge, kako to vodi do popačenja konkurence. In to je pravzaprav glavne, pro, glavni problem pri celi razpravi in tudi za gospodarstvo pri finančni pomoči. Kako bo Evropska investicijska banka ali pa Evropska komisija lahko zagotovila, da ne bomo s tem velikim količinam denarja, ki bodo dotekla v gospodarstvo, okrepili v trge, ki se jih ne da več popraviti. In to je moj temeljni problem s tem. Drugič, gospod predsednik, rekli ste to že, bank ne moremo prisiliti, da denar izdajo, za, izdajo naprej. In ta problem se kaže vedno znova. Vse po moči so brez učinka, če banke niso pripravljene denar posredovati naprej ali pa se same zadolžiti. In eh, v Nemčiji nam je jasno, banke morajo prevzeti svoje tveganje. Država ne bo stoodstotno nudila jamstva za kredite in posojila, ampak mora pri tem sodelovati tudi banke. In upam, da bo na evropski ravni ta prevzem tveganja se tudi ohranilo v toku razprave. Drugo vprašanje pa tudi komisiji, kako lahko ukrepamo proti nastajajočem protekcionizmu. To smo danes že večkrat slišali. Recimo, kar je rekel uh, francoski predsednik v zvezi z avtomobilsko industrijo v, na češkem se mi zdi že kar predrzno. In ravno za nas, za Nemčijo je pomembno, da trgovina ostane odprta, da uh, izvoz ostane odprt in tudi nemški trg bomo ohranili odprt. Kako bo Evropska komisija to lahko zagotovila, kako bo Evropska investicijska banka lahko zagotovila, da ne bo prišlo do uh, iznakaženje konkurence zaradi teh g, količin denarja, ki jih vlagamo v reševanje krize. Hvala. Prepričana sem, da bo gospod Majnštat delno lahko odgovoril na vaše vprašanje. Sama bom povedala tudi kakšno besedo o tem. Ampak prosim vas, da se javite k razpravi eh, tudi z, že danes večer, tudi za jutri, ko bo med nami gospod Neli Krus in bomo uh, obravnavili tudi vprašanje avtomobilskega sektorja in ki je znotraj članov komisije najbolj pristojna za to vprašanje. Sedaj pa dajem besedo predstavniku finske delegacije, gospodu Skinariju. Izvolite. Sem predsednik gospodarskega odbora kar je povedal predstavnik Nemčije, je pravilno in dobro in s tem prihajamo k jedru problema. Gre za to, na kakšen način lahko denar pretakamo tako, da bo prišel tja, kjer se ga res potrebuje. Kako lahko izvajamo nadzor, da ne bo denar kar izginil nekam. Vprašanje gospodu Majšte je to. kako boste ustvarili novo vero v banke? Ali se vam ne zdi, da je vedno vladal nek pohlep in ali ne mislite, da ne bo vladal še naprej? Ali bo morda obstajala kakšna kontrola boljša, kot je bila prej? In mislim, da je to tudi vprašanje, ki se ga lahko postavi komisiji. Kar se tiče nadzora, se sprašujem, kako vi na to gledate z evropskega vidika? Ali bi lahko okoli evropske centralne banke nekaj zgradili, tako smo storili na finskem. Ali ne bi morda kar okoli svetovne banke kaj storili ali pa okoli mednarodnega monetarnega sklada. Skratka, potrebujemo sistem, ki bo preprečil, da bi ta nov denar prešel v roke ljudi, ki so bili pravzaprav odgovorni za celo zadevo oni bojo potem sopet razpolagani z denarjem in to ne gre. Kako lahko zagotovimo, da ne bodo ti ljudje prišli do denarja? Kako lahko v banke unesemo moralo in etiko? To je moje vprašanje. Naše izkušnje na finskem kažejo, in to je omenil tudi predstavnik Nemčije, da ne vemo, kdo bo v končni fazi za to plačal. Vedno, kadar se posreduje denar, je treba vprašati, kako se bo to storilo in kdo bo za to plačal. Ali bodo morali na koncu zopet plačati davkoplačevalci? Hvala lepa, dragi kolegi. Mislim, da so tudi to teme, o katerih bomo lahko govorili danes eh, odgovornim mednarodnega denarnega sklada in jutri pa tudi še na zasedanju. Sedaj gospa Bajeva dobi besedo kot evropska poslanka. Izvolite. Uh, if you allow me, um, če dovolite, bi malce preusmerila fokus in prosila gospoda Majšara za njegovo mnenje glede tega, ali je predvideno tudi financiranje energetske infrastrukture ob upoštevanju dejstva, da potrošniki in gospodarstvo moje države Bolgariji ne bi tako trpela zaradi plinske krize, če bi imeli medsebojne povezave med eh, Bolgarijo in Romunijo, tako da bi lahko diversificirali ponudbo. Hvala, povedala sem, da ne bomo cenzurirali nobenih vprašanj, tako da, no, zdaj smo tukaj, mislim, da gospod Majštat ne bo imel težav pri odgovoru. Mogoče bi povedali še kaj v odgovor na to, kar je povedal naš litvanski kolega glede analiz načrta za oživitev gospodarstva. Izvolite, gospod Majštat. Eh, <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se za vse te zanimive vprašanja, ki ste mi jih eh, postavili deloma. So namenjena bolj politič, politikom kot uh, članu investicijske banke. Vsekakor pa lahko povem, da mi je zelo simpatično to, kar je povedal predstavnik Litve, ko je rekel, da rešitev danes ne moramo iskati samo na nacionalni ravni. To je ena najpomembnejših lekcij, ki jih lahko potegnemo iz vse trenutne krize. Če želimo zavarovati javna sredstva, eh, v primeru krize, potem eh, moramo pogledati čez mejo. In to velja tudi za finančno stabilnost. Enako pa velja za vsak velik eh, primankljaj, vsako veliko težavo, epidemije, terorizem, podnebne spremembe, revščina, organiziran kriminal. Proti vsem tem izzivom se lahko borimo samo skupaj na evropski ravni in če mogoče tudi na svetovni ravni. In tukaj se popolnoma strinjam eh, z vami in prav je, da to od vsega začetka poudarjate, da ne gre za to, da bi vsak sam iskal rešitve. Mogoče še nekaj več o vlogi Evropske investicijske banke, kajti tukaj se lahko pojavi skušnjava, o kateri je govorila tudi gospa Ferrera. In sicer, ker eh, evropski proračun ni ravno neomejen na osnovi volje držav članic in zaradi tega lahko pride do problemov. In težko je zadeve reševati z evropskimi sredstvi. Gospa predsedujoča je prekinila govornika. Ne pri proračunu. Tukaj imamo pravico soodločanja v Evropskem parlamentu. Tukaj nekoliko drugače kot v Evropski investicijski banki. Gospod Manjšta pa pravi, da to lahko mogoče bolje predstavite svetu. Če bi oba akterja, ki odločata, dejansko delovala enakopravno, potem bi se nekaj spremenilo ta skušnjava, da bi se svet obrnil na Evropsko investicijsko banko, ker zmanjkuje proračunskih sredstev, ta skušnjava obstaja in smo jo tudi že ugotovili. Vendar pa ne moramo enega z drugim nadomestiti. Evropska investicijska banka ponuja kredite. In za te kredite sveda računa obresti. Ne visoke, ampak to vsekakor nekaj stane kreditojemalca. Imamo pa tudi celo vrsto investicij v družbi, ki jih je bolje financirati preko direktnih subvencij kot preko kredita. To bi bila moja prva pripomba. Sofinanciranje ne more potekati preko kreditov. In eh, druga stvar v tej zvezi, manevrski prostor eh, Evropske investicijske banke tudi ni neomejen preden posojamo denar, se moramo tudi sami oskrbeti z njim. Ne uporabljamo proračunskih sredstev, ne uporabljamo eh, denarja davkoplačevalcev. Denar, ki ga uporabljamo, je denar, ki ga moramo poiskati na finančnih trgih. In zato se moramo potruditi. Svet eh, nas je prosil, da letos samo 10% več eh, sredstev, lani je bilo to 48 eh, milijard kreditov, s tem je Evropska investicijska banka dvakrat močnejša od Svetovne banke. Zdaj želimo še 30 odstotkov več, torej 15 milijard več. Letos bi morali vzeti kreditov za 70 odstotkov. In s tem smo tudi največji kreditojemalec, eh, če gledamo multilateralno. In iste države, pravi, eh, ki pravijo, da naj damo na voljo več denarja, nam pred, predpisujejo, da moramo najeti več kreditov v Aziji, v ZDA. To so naši veliki konkurenti, ker jemljajo bistveno večja posojila in tukaj imamo svoje omejitve. Zato moramo iskati po svetu pogoje, ki so še vedno primerni za našo inštitucijo. Naj vam dam primer. Ker smo bili pozvani, da damo na voljo več sredstev za mala srednja podjetja, pa tudi za energetski sektor, naj bi najeli več kreditov. Za deset, vzeli smo kredite za deset let, vendar smo sklenili pogodbe za 2 milijardi. Lani je bilo potem rečeno do 10 milijard, ampak to ni bilo mogoče, dobili smo samo 2 milijardi. Zakaj? Zato, ker je Španija vzela kredit za 10 milijard. In eh, Španija je imela bistveno eh, boljše je ponudila bistveno boljše pogoje, če se vsi mi ne moremo privoščiti. Zato bi bilo ilozorno meniti, da lahko Evropska investicijska banka naredi še več in še več in še več. Dejstvo je, da mi dajemo kredite in ne subvenciji in preden denar damo naprej, ga moramo najprej najti na svetovnih finančnih trgih in to, te kredite moramo dobiti pod ugodnimi pogoji, tako da lahko izpolnimo svojo nalogo. Kot rečeno, vzamemo posojilo in potem posojamo naprej. Pri malih in srednjih podjetjih je to tudi naša naloga in zdaj se vračam na to temo. To je samo del naše dejavnosti. Lani smo imeli 48 milijard, 8,5 milijard od tega je šlo bankam. Zadanje kreditov malim in srednjim podjetjem, drugače pa ne poslovemo denarja predvsem bankam, ampak eh, tudi javnim inštitucijam, regijam, eh, mestom, komunalnim eh, podjetjem in tako naprej. To so torej naši odjemalci bankam dajemo denar za kredite, ki jih potem te dajo naprej malim in srednjim podjetjem ali pa za mala komunalna podjetja, ki so premajhna, da bi pridobila lastna sredstva. Torej počnemo nekaj drugega kot banke. Kar pa zadeva financiranje energetskih projektov, zahvaljujem se tudi za to vprašanje. Tudi to je zelo pomembna tema in mislim, da smo zdaj v Evropski uniji dosegli neko soglasje, ki je nujno potrebno, zato da sprememo potrebne ukrepe. Pomembno je vzpostaviti povezave mm, med energetskimi omrežji. Leto smo imeli velik problem. Govoril sem tudi z bolgarskim premijejem eh, v Budimpešti na vrhu, kjer smo se ukvarjali z plinovodom na Buko in tudi z drugimi omrežji, ki jih je nujno potrebno vzpostaviti. Na češkem sem povedal enako in vsekakor bi rada Evropska investicijska banka predvsem financirala te vrstne projekte, kar zadeva danje kreditov malim in srednjim podjetjem in mikrokreditov gospod eh, Peče je spraševal, kako so porazdeljene eh, te porazdeljena ta sredstva. Nimamo nekih eh, državnih kvot. Torej, nimamo naprejšnje porazdelitve med državami članicami. Nekatere države ima interes na enem področju, druge na drugem področju. glede na obdobje so tukaj velike razlike. En primer je Nemčija. Nemčija je zelo dolgo prejemala zelo malo kreditov od Evropske investicijske banke, od eh, ponovne združitve, pa se je zadeva spremenila. Saj moramo dajati prednost eh, dajanja kreditov regijam, eh, ki so manj razvite. Tukaj smo zelo veliko investirali v nove zvezdne dežele Nemčije in Nemčija je tukaj prijela bistveno več eh, kreditov. Vendar pa šele od eh, ponovne združitve, odkar je Nemčija postala en največjih kreditojemalcev v Evropski investicijski banki. Vendar pa nimamo naprej določenih kvot. Kar zadeva male in srednja podjetja, leta 2008 smo delili kredite v 16 eh, državah članicah, tukaj največ denarja dobila Italija za mala in srednja podjetja. Z Italijo imamo še dolgo delovne odnose, ne samo z italijanskimi bankami, ampak eh, prav tako izgradujemo naše odnose z regionalnimi bankami, zadrugami in drugimi, ki se ukvarjajo z malimi in srednjimi podjetji. V drugih državah bi prav tako želeli postopati na tak način. V Španiji je že danes eh, tako, da sodelujemo z regionalnimi hranilnicami in ne samo z velikimi bankami. V vseh državah članicah eh, želimo obrati to pot, tako da bi se bistveno bolj približali malim in srednjim podjetjem. Zato ne dajemo kredito samo velikim poslovnim bankam, ampak tudi malim bankam. v nekaterih državah eh, praktično še nismo bili dejavni, v baltskih državah doslej. Ampak to je verjetno tudi povezano s tem, da tam niso imeli ustreznih informacij. Zdaj leta 2009 smo, dobili, smo podpisali prve pogodbe z baltskimi državami. Potem imamo tradicionalne odjemalce, Benelux, pa potem švedska, danska banke v teh državah nimajo posebnega interesa, da bi jemale kredite Evropskih investicijskih bank, e, Evropske investicijske banke. Drugod je drugače, druge države so zelo zainteresirane za naša sredstva. Zdaj pa k mikrokreditom. In tukaj bom poskušal zadevo eh, pojasniti. V tem novem programom ki smo ga sprejeli skupaj z komisijo in Evropskim parlamentom. 4 milijone evrov prihaja od Evropskega parlamenta. In eh, naš cilj niso banke v tem primeru, ampak eh, so to eh, mikrofinančne instituti, to niso banke. Želimo pa spodbuditi banke, da bi dajele kredite, posojila tem mikrokreditnim eh, podjetjem. Kako to poskušamo doseži? Po eni strani ponujamo tehnično podporo, tehnično pomoč, zato imamo financiranje komisije za tehnično pomoč za mikrofinančne institucije, ustanove, ki se lahko na ta način eh, profesionalizirajo, tako da lahko dobivajo tudi več kreditov od eh, bank. Evropska investicijska banka financira mikroinvesticijske ustanove, ampak v povezavi z bankami. Torej, če banka da eh, določeno vso to, damo mi zraven še enkrat toliko. Slišali smo tudi vprašanje, zakaj nimamo sklada za evropsko mikrofinanciranje ali mikroposojila. E, to je bilo naše izhodišče. Takšen sklad smo želeli sprva vzpostaviti in potem smo se pogovorili z partnerji, z finančnimi ustanovami v različnih državah. Pri tem nam je postalo e, jasno in s tem prihajam na prvotno vprašanje in sicer, da tukaj ni dovolj solidarnosti. Vsak bi rad uplačeval v ta sklad, e, ampak samo, če bi se ta denar investiral v državi donatorki. Zato smo se odpovedali vzpostaviti to vrstnega sklada in naredili hitrejši sistem, torej če banka da kredit, damo mi tudi nekaj zraven. Če bi, oziroma ko bomo uh, malce napredovali, ko bomo ugotovili, da mikrofinanciranje, mikrokrediti predstavljajo pomemben finančni instrument v Evropi, potem bomo lahko dosegli tudi na tem področju več. Zelo zanimivo je slišati mnenje mali, eh, novih držav članic, ki so lahko vzgled starim državam članicam. Mikrokrediti so se bistveno bolj razvijali v novih državah članicah kot v starih državah članicah, kjer velja skepticizem eh, za ta posojila. Ko se bomo začeli zavedati, da gre za koristen instrument, eh, ki deluje povsod v Evropski uniji, Eh, potem bomo lahko ponovno zbudili zamisel o skladu. Najlepša hvala. Tudi sama bi podala nekaj odgovorov, če se vprašamo, če se posvetimo vprašanjem, ki smo jih poslali letos parlamentu, so ta vprašanja nekoliko drugačna. Eh, prosili smo jih, da ponovno premislijo in da prispevajo k razpravi. Nismo zaprosili za pisna stališča, vendar pa so tri delegacije, med njimi tudi litvanska, seboj prinesle pisno stališče in to v angleščini, tako da vam lahko razdelimo e, to stališče, dobili ste ga pa tudi v gradivih. To je en od prispevkov, ki je bil poslan. Večinoma pa so v originalnih jezikih, ki, tako da jih nismo uspeli prevesti. Kar pomeni, da vam tokrat nismo mogli pripraviti povzetka kot eh, lani, vendar pa bom dala ta stališče tudi gospodu Majštatu. Gre tudi za prispevke strokovnjakov za naš program, tudi za eh, načrt eh, oživitve gospodarstva. Ker zadeva to, kar ste povedali, tveganje protekcionizma in nacionalne načrte, tudi v tem smislu bi eh, vašo pozornost smerila v gradivo, ki se ukvarja z načrtom za osvežitev oživitev gospodarstva. Tukaj potrebujemo koordinacijo, preprečevati moramo tveganje protekcionizma in tukaj se strinjam z vami. Menim, da je kriza zelo resna, vendar pa bi nas eh, morala pripeljati do tega, da bomo naredili nekaj, kar se nam je zdelo nemogoče. Ukvarjati se moramo z kratkoročnim, srednjeročnim in dolgoročnim cilji hkrati. Če danes prejemamo nujne ukrepe na enem sektorju, In ti okrepi omogočijo ponovno oživitev, povečanje potrošnje, bomo imeli posledice na področju ne samo proračuna, ampak tudi naše energetske odvisnosti. In če bi tukaj prispevali še k globalnemu segrevanju, potem bi prihajali vse bliže katastrofi. Seveda pa ne moremo pričakovati, da se bo vse uredilo samo od sebe in moramo tukaj nekaj prispevati. To je naša odgovornost, to je razprava, ki jo moramo voditi odgovornost. To ne more vsak eh, samo doma pri sebi sprejemati določene ukrepe. In če si pogledamo, kaj namerava storiti Obama. In če pogledamo, v kakšni situaciji smo danes, to je upisal tudi gospod Almun, nje v predhodnem prispevku in vse to nam kaže, da je treba spostaviti osredna ravnovesja. Najbolj bogata država, naprimer, eh, financira svoje hranilne vloge z sredstvi najrevnejših držav z ciljem, da mora ameriška gospodarska rast eh, spet eh, prijeti v plus in vsi se s tem strinjamo in o tem bomo razpravljali verjetno tudi na vrhu G20. O tem, da je treba oživitev izvesti na realen način, ne pa slepo v eno smer. Seveda, to ne sme pomeniti protekcionizma držav ampak eh, mora prinesti razmislek o ekonomskih sistemih, modelih eh, gospodarstva, v katerih smo živeli v zadnjih desetletjih. In eh, če govorim kot eh, predsednica odbora Ekon, oziroma če ne govorim kot predsednica, ampak eh, če podam svoje osebno mnenje in si pogledam situacijo v Ameriki, lahko ugotovim, da prihaja do boljše porazdelitve prihodkov, da gre za nov model gospodarstva. Treba je prijeti na bolj trajnostni uh, sistem in zato je potrebna drugačna porazdelitev na kitajskem, pa se morajo sredotočiti na svoj trg, ne pa samo na uvoz in izvoz, ker na tej ravni s kitajsko ne moremo konkurirati. Dejansko imamo, imamo kratkoročne aspekte, srednjeročne in dolgoročne aspekte, vse hkrati na mizi. ne moremo delati tako, da se ne ukvarjamo zadevami, ki nas zanimajo v našem mandatu in to prepuščati tistim, ki bodo izvoljeni za nami. In enako velja tudi za gospodarsko krizo, gre za resen problem. In zato moramo najti rešitev na mednarodni ravni. In tukaj eh, sem zelo zafrustrirana kot eh, zakonodajalec. Kolega iz Luksemburga je rekel, da je situacija prav tako grozljiva. Dejstvo je, da je arhitektura. Jour après jour, travailler à essayer d'améliorer. Vsak dan moramo poskušati izboljšati, kaj lahko in to na različnih nivojih, ker mislim, da se tega vsi zavedamo. In temelji Evropske unije so ravno tukaj. Notranji trg, konkurenčnost to, kar smo v zadnjih letih dosegli, je zdaj vse na kocki in tega ne želimo izgubiti. Zato se moramo boriti proti protekcionizmu in strahovom tistih, ki so bili najprej prizadeti strani te krize. Opravičujem se, ker me je malce zaneslo, ampak poznate me in veste, da se zagrevam za to temo. Z mojega vidika kot eh, opazovalca, opazovalke sem vam želela podati svoje eh, mnenje. No, pogledala bi si tudi še seznam govornikov, tako da nekoga iz eh, postila. Uh, monsieur... Za besedo zaprosila nizozemska delegacija.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 Skratka, še dva nadaljna govorca in potem bomo sklenili današnjo razpravo. Nizozemska torej, prosim. Moje ime je Peter Romzicht, sem član parlamenta za nizozemske krščanske demokrate. Nekaj opask bi imel. Kot prvo, vse naše države imajo visok primankljaj. Tri odstotna meja sploh ni več izvedljiva in to je moje vprašanje, ki bi ga želel nasloviti tudi na komisarja Almunijo. Kako lahko zagotovimo, da ne bomo zašli v smer, ki je fiskalno povsem nestabilna in ki spravlja države članice Evropske unije v položaj, ki spominja na islandskega in seveda si tega ne želi nihče med nami. Uh, Morda se sedaj te moji eh, izjavi smete, ampak če bi bili zelo globoki recesiji in bi imeli dolge deficite, kot ste že pravkar sami omenili, potem ne bi uspeli dobiti sredstev, naprimer vi jih niste mogli dobiti, zato ker jih je Španija takrat eh, potrebovala na isti dan 10 milijonov. Evro, kako se lahko izognemo to vrstnemu položaju? Drugo vprašanje je um, pravzaprav namenjeno EIB. Ali menite, da lahko kot EIB kaj prispevate? Če naprimer imate eno milijardo doda, uh, evrov dodatnega denarja za banke in uh, potem, če to primerjate z zneskom, ki ga. Uh, samo nemška država potrebuje. Kaj lahko potem sploh prispevate kot EIB in kaj lahko prispevate v domačim politikam, ki veliko denarja porabijo tako v Nemčiji, Združenem kraljestvu in tudi v moji domovini na nizozemskem. Najlepša hvala. Gospod Baldasan iz uh, italijanskega senata, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najlepša hvala, da ste obvestili kolege o uradnem dokumentu italijanskega senata o finančni krizi. To je povzetek trimesečnega dela. Tako se nam je zdelo ustrezno, da ta dokument razdelimo tudi med kolegi. In po zaslugi predsednika Majsa, da smo že slišali o Italiji, ki ima veliko majhnih in srednje velikih podjetij, tako da je pomembno, da EIB neposredno financira lokalne banke v naši državi, ki so najbližje majhnim in srednjim velikim podjetjem. To je za nas bila zelo pozitivna izkušnja, čeprav je delež kreditov majhnim in srednjim podjetjem je vedno skromen in nezadosten, če ga primerjamo z vsoto, ki doseže velika podjetja. Moje vprašanje je naslednje imamo en strah. Naprimer, če državni viri v glavni meri in morda tukaj je komisar mm, Almunija nekoliko zamešal stvari, ko je omenil, da v naslednjih dveh letih uh, bodo viri, ki bodo na razpolago obsegali 3 do 4 odstotke BDP-ja, ampak mislim, da je pomešal vire, ki pravzaprav podpirajo dolg velikih bank in velikih podjetij z viri, ki bi lahko bili namenjeni uh, družinam za podporo uh, večjega popraševanja in majhnim podjetjem za podporo in uh, spodbujanje investicij. Torej, moje vprašanje je, če bi ti viri, ki bi lahko tudi zagotovila Evropska investicijska banka, če so ti viri predvsem namenjeni velikim podjetjem, velikim bankam, obstaja tveganje, da bodo majhna in srednja velika podjetja plačevala dvakrat više stroške krize. Prvič, ko gre za uh, količino kreditov in potem tudi z vidika obrestnih mer, ki jih morajo plačati. Skratka, dve točki izpostavljam, gospa predsedojoča. Tukaj se nahajamo v zelo paradoksalni situaciji. Morda to meži na novo gospodarsko teorijo oziroma ekonomsko teorijo. Imamo torej centralno banko, Evropsko centralno banko, ki daje likvidnost uh, bančnemu sistemu in s tem pravzaprav obstaja tveganje likvidnostne pasti, po drugi strani pa banke si med sabo ne zaupajo več. Tako da imamo tukaj neko a, likvidnostno vprašanje, potem pa še ta kreditni krč v realnem gospodarstvu, če ga že tako imenujemo. To je torej situacija, v kateri lahko govorimo o gordijskem vozlo in to je zelo nevarno. Evropska investicijska banka in Evropska centralna banka bi morda lahko vsaj za neke obdobje uh, zagotavljala neke vrste jamstva na medbančnem trgu, tako da bi bila likvidnost, ki jo zagotavlja ECB, injecirana v sistem proizvodnje. In drugo vprašanje je, kaj menite o francoski odločitvi? francija se namreč odločila, da bo imela neke vrste varuha človekovih pravic, ki bo branil plače. Če bo nekdo tukaj pošteval šibkost majhnih in srednje velikih podjetij, bo tukaj nekako lahko neka funkcija uh, Eh, oziroma nek organ deloval kot posrednik med majhnimi in velikimi podjetji in bankami ki zagotavljajo sredstva. Ja, hvala in sedaj naslednja govornica in potem še predstavnik uh, Avstrije. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Se opravičujem, gospod Majsa, da nisem mogla poslušati vašega uvodnega pozdrava, kajti vedno z veseljem poslušam vaše prispevke. Uh, ampak slišala sem vaše odgovore na nekatera vprašanja o konkurenci na trgu državnih obveznic in sedaj Evropska investicijska banka čuti to, da si številne državne obveznice konkurirajo. To je bila stvar, ki sem um, jo izpostavila tudi v, v pogovoru s komisarjem Almunjo in rekel mi je, da skuša vsaj koordinirati ukrepe držav članic ali ne menite da bi bil, obstajala možnost da gremo korak naprej od samo koordiniranja um, izdaje de, uh, teh obveznic morda bi lahko te obveznice uh, združili in uh, iz njih naredili nekaj uh, cenejšega nekaj bolj dobičkonosnega um, na mednarodnem kapitalskem trgu sploh glede na to da obstaja tudi mednarodna konkurenčnost in konkuriranje namreč imamo ameriške zvezne obveznice ki še vedno lahko pritegnejo veliko kapitala s kitajske z arabskega sveta in tako naprej. Ali morda z vidika izkušenj Evropske investicijske banke nimate nekega boljšega pregleda, namreč zelo bi me zanimale številke, uh, glede tega, kakšne bi lahko bile prednosti to vrstnega ukrepa, kakšne bi lahko bila sredstva, ki bi jih države članice na ta način privrčevale, naprimer, če bi uporabile Evropsko investicijsko banko, ki bi sama izdala euroobveznice. Hvala, sedaj pa avstrijska delegacija. Äh, Hvala lepa v zvezi z mikrokrediti. Bi povedal sledeče v Avstriji imamo regionalne banke, ki odobravajo mikrokredite, vendar pa imamo tu vedno velike probleme, kajti administrativno breme in pa monitoring zaradi predpisov v skladu z Bazel 2 povzročajo to, da banke enostavno ne nudijo več kreditov. V zvezi z Bazel 2 imam še splošno pripombo. Kakšen smisel ima, če v centralnoevropskih državah tako strogo uporabimo Basel II, na drugi strani pa tako veliko gospodarstvo, kot je ZDA, enostavno ignorirate ta pravila? Najlepša hvala, gospod Mešat, izvolite odgovoriti. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Kot prvo nekaj vprašanj, ki zadevajo Evropsko investicijsko banko in še zlasti vprašanje, ki ga je zastavil nizozemski delegat, ki je praviloma rekel, da lahko prispevamo bankam le malo, če to primerjamo eh, z tem, kar so države same prispevale, da bi rešile svoje bančne sisteme.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 milijard kreditov je pravzaprav zelo malo v primerjavi s tem kar eh, zagotavljajo države članice ampak to kar eh, skušamo storiti mi je da so ta posojila resnično koristna za majhna in srednje velika podjetja tako da imamo tudi zaradi tega te pogodbe z bankami posrednicami vendar pa je tukaj pogoj ta da dajejo one majhnim in srednje velikim podjetjem določeno prednost. Namreč za en evro, ki ga mi posodimo bankam, mora banka dokazati, da je ona sama eh, zagotovila dva evra novega kredita majhnim in srednjim velikim podjetjem. To torej lahko znese do 250 milijonov evrov bankam in seveda to pomeni toliko denarja novih kreditov za majhne in srednje velika podjetja. Skratka, naš cilj ni pomagati bankam, temveč skušamo nekako pritisniti na banke, da bi zagotavljali več kreditov, več kreditov tem eh, majhnim in srednje velikim podjetjem. Nove pogodbe, o katerih se trenutno pogajamo, vsebujejo določbo, da je nujno dati minimalno finančno prednost naprej. To pomeni, da tukaj je sicer omenjen minimum, lahko je ta vrednost višja, če to trg dovoljuje, ampak mi smo torej navedli tukaj najmanj. V teh pogodbah je to 40 ali pa 45 odstotnih točk nižja obrestna mera, ki jo torej dobi uh, majhne in srednje velike podjetje vam se to morda ne zdi veliko, ampak nam se zdi, da bi to lahko bistveno vplivalo na obseg kreditov za majhna in srednja velika podjetja. Tako da zdaj zelo pozorno spremljamo, kako hitro bodo banke, ki so ta posojila prejela, uporabila ta posojila za to, da bi zagotovila več kreditov majhnim in srednjim velikim podjetjem. In v različnih državah članicah je položaj različen. Imamo države članice, kjer je ta proces tekel zelo hitro, druge pa to traja več časa. Zato bomo ta naš pritisk izvajali še naprej, tako da bodo posojila resnično prišla v roke majhnim in srednjim velikim podjetjem. Potem je bilo zastavljeno vprašanje glede pregleda in nadzora. V naših pogodbah z bankami si pridržujemo pravico, da pošljemo naše notranje revizorje, ki bodo preverjali, kako se sistem izvaja. kar pa zadeva skrb, ki jo je izrazil predstavnik italijanskega senata. Kot prvo se mu zahvaljujem za to, da je omenil to, da smo v Italiji skušali diverzificirati naše ponudbe in eh, kot je rekel, je bila izkušnja uspešna in pozitivna, zato to vrstne ponudbe kreditov ponujemo zdaj tudi v drugih eh, državah eh, z velikim številom posrednikov. Še posebej so to regionalne banke.

kateremu je bila prošnja za kredit eh, zavrnjena in mislijo, da je bila ta zavrnitev neupravičena, se lahko obrnajo na tega varoha človekovih pravic in potem ta znova prouči zadevo. Kar zadeva gospod Van der Burg, moj odgovor vam bi bil, da je vaše izvajanje pravzaprav logično. Kot veste, so enakega mnenja tudi predsednik eh, vlade Luksemburga, gospod Juncker, ki je predložil to oziroma širil to misel tudi, da bi imeli neke vrste bazen, iz katerega bi mogoče bilo zagotavljati posojila pod ugodnejšimi pogoji. In to je tudi naša izkušnja v EIB, to sem že omenil prej, zelo na kratko namreč mi lahko dobimo posojila po ugodnejših eh, pogojih kot nekatere naše države članice, nekateri naši deležniki. Vse države članice so seveda naši delničari in njihovi trgi morajo nekako vzpostaviti povprečje. Naša posojila so skratka vezana na ugodnejše uh, pogoje in s tem bi lahko eh, dosegli določene dodatne ugodnosti, vendar pa so nekateri kolegi to zamisel, eh, torej nekateri kolegi gospoda Junkerja v Evroskupini to zamisel zavrnili. Oni menijo in to moramo poštevati, da bi s tem nekako um, ošibili proračunsko disciplino. To je bil strah tistih, ki so nasprotovali tej zamisli. Rekli si, so, da bi s tem nagradili tiste, ki so um, dopustili, da je njihov proračunski primankljaj narasel. Skratka, bi jih s tem nekako nagradili in ker želimo seveda spodbujati proračunsko disciplino, je bila ta zamisel zaenkrat zavrnjena. Mislim, da je bilo to prvo vprašanje ki, s, ki, ga, ki, eh, ki ga je zastavil nizozemski predstavnik. Mislim, da moramo biti zelo previdni in zdrževati proračunsko bilanco na, krat, na kratki in srednji rok, kajti če nam je to všeč ali ne, nekateri izzivi so še vedno pred nami. To zlasti velja za uh, izziv demografije, kajti uh, Eh, ne bomo vse mlajši, imamo torej demografske izzive in seveda bo to vplivalo tudi na naše naravne, eh, na naše državne proračune. Tako da resnično moramo paziti, da se ne bomo v treh letih znašli še v veliko večji zagati. Tako se je meni zdelo, da v trenutnih okoliščinah potrebujemo načrte za oživitev gospodarstva, ki bodo vključevali tudi proračunske vidike. Najprej sem bil glede te zamisli zelo zadržan, kajti prihajam iz države, kjer je bil proračun dominanten veliko veti in jaz sem bil finančni minister, ko smo imeli 13 odstotni proračunski primankljaj in vem, kako težko je uravnotežiti proračun in ti ukrepi so zelo nepriljubljeni. Tako da sem bil zelo zadržan glede te zamisli, ampak v trenutnih okoliščinah priznam, kajti obstajajo tukaj tudi drugi dejavniki, ki lahko, ki lahko pomagajo pri oživitvi gospodarstva. Menim, da zdaj pravzaprav nimamo alternative, da pomagamo gospodarstvu prek proračuna, vendar pa je to treba uh, povezati z zelo ciljanimi ukrepi. Včasih se bojim, da zaradi proračunskega um, oži, uh, okrevanja uh, se opravičuje določeno trošenje, ki bo pravzaprav um, rezultiralo v določenih nagradah pred volitvami. Skratka, ukrepi morajo biti zelo ciljeni, obsegati morajo morda le obdobje dveh let, um, naj bi, iztekli naj bi se do obdobja leta 2010 in če rečete, da bo temu tako mm, ali da to ni dovolj, bomo morda takrat lahko podaljšali, vendar pa moramo resnično paziti, da s tem ne bomo ogrozili naših nacionalnih proračunov, kajti sicer bo prihodnost za nas zelo črnogleda. Eh, Hvala lepa za vaše sklepe, za odgovore in prispevke k nadaljni razpravi. Predlagam, da dam besedo kolegi Janu Hajderju, da zaključi prvi del našega dela. Na to pa bi vam podala še nekaj čisto praktičnih pripomb v zvezi z nadaljevanjem dela. Izvolite, gospod sopredsedujoči. Vážená pani predsedkynie, vážený pani prezidente, vážení. Hvala, gospa predsednica. Hvala, drage kolegice in kolegi. Hotel sem povedati, da je dobro, da se vsi zavedajo pomena MSP-jev za gospodarstvo držav članici in pa Evropske unije in pa pomena za zaposlovanje. Češko predsedstvo se osredotoča na to, da uresničuje konkretne ukrepe, ki izhajajo iz Small Business Act in pa iz akcijskega načrta za MSP-je. Pri pogajanjih o posameznih ukrepih na tem področju bomo temu sledili tudi v povezavi z ukrepom znižanja DDV-ja. Poleg tega pa bomo tudi pri drugih ukrepih mislili na pomen MSP-jev. Češka republika skuša v prvem tednu, ki bo v prvem tednu maja, ki bo tednom MSP-jev, uspešno izvajati svojo vlogo in podarjati vlogo MSP-jev na nacionalni in mednarodni ravni. Toliko o MSP-jih, kar pa se tiče prvega dela zasedanja, pa bi rekel sledeče, šlo je za vprašanje, kako bi lahko rešili finančno krizo. Torej, jutri se bomo še naprej ukvarjali s tem vprašanjem, tudi ob prisotnosti našega finančnega ministra Kalovskega. Uh, Odboru Ekon bi se prisrčno zahvalil za to pobudo, zahvalil bi se vsem, ki so se odeležili te razprave, ki je bila zelo živahna in spodbudna. Kaj ti le z odprto in, po, in iskreno razpravo o teh temah, kot smo, kot smo bili priča danes, bomo lahko skupaj rešili te probleme. Problemi nas zadevajo vse, in zato moramo tudi vsi prispevati k skupni rešitvi. Hvala za vašo pozornost. Spoštovani gospod predsedujoči, mislim, da si boljšega sklepa sploh ne bi mogli zamisliti. Če se res vsi strinjamo, lahko samo upamo, da bodo tudi naše vlade razumele to sporočilo in če bomo to dosegli, potem smo pravili dobro delo sedaj bomo zaključili naše delo in se ponovno srečali ob pol osmih in sicer v dvorani, ki, številni izmed, vas, ki jo številni izmed vas že poznate, namreč v restauraciji, kjer nas čaka koktejl, potem pa tudi delovna večerja. Vem, da vsi želite nadaljevati z razpravo tam, morda ne preveč, ampak toliko pa, da boste lahko vzpostavili stike z drugimi